Good afternoon, colleagues, and uh, a warm welcome back. Dobrodošli, kolegi. Dobrodošli v odboru Libe in srečno zdravo leto, novo leto vsem. Upam, da ste se počuli med počitnicami. Smo potrdili dnevni red, če temu nišče nasprotuje, v redu. Potem pa še nekaj danščine, hrvaščine, irske gelščine danes um, njemo pri tolmačenju, imamo tudi zapisnik z 5. oktobra, ni pripomp, v redu, to lahko torej potrdimo. Kolegice in kolegi, najprej četrta točka, misija Libijo v Tunis, v Tunizijo, od 18. do 22. septembra 2017. Tukaj so prisotni nekateri kolegi, tudi iz Tunizije, vključno z veleposlanikom Potem so tukaj tudi predstavniki naše ekipe, ki je odšla v Tunizijo. Tja smo odšli, da bi bolje razumeli sodelovanje med Evropsko unijo in Tunizijo, pa tudi zato, da bi bolje razumeli odnose z Libijo na področju uh, upravljanja in nadzora meja. Sričali smo se z predstavniki obih držav, tudi z državnim sekretarjem. Uh, zraven zadeve s predstavniki tunizijskega parlamenta ter pa s predstavniki Evropske unije v obeh državah ter pa z predstavniki agencij OZN v Libiji ter pa tudi s predstavniki obalne straže v Libiji pa Italiji. Danes bomo govorili o tej točki in sicer na podlagi predloga poročila in vsi poslanci lahko pošljete pripombe pisno ali ustno. Kot predsednik delegacije bi se rad zahvalil tunizijskim organom in pa veljposlaniku za ta obisk. Mislim, da bila ta razprava zelo poglobljena in pomembna. Predvsem je treba razumeti odnose med Tunizijo in Libijo bolj poglobljeno in mislim, da smo dobili odličen dostop do tega področja in območja, predvsem, ker so nam pomagali tudi tisti Eh, ki so najbolj vključeni v te zadeve. Torej, predstavniki delegacije bi kdo kaj povedal o vsem tem? Kdo želi kaj dodati? Ne? Marie Kristin, ti si bila ta morda ti prva. Eh, torej, Marie Kristin, vržja, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. No, ne bi ponavljala tega, kar je zapisano poročilo. Bi pa rada podarila nekaj pomembnih točk. Kot prvo. Najprej smo se v delegacijo sotočili na Libijo. Najprej smo želeli oditi v Libijo, potem na koncu nismo šli iz varnostnih razlogov. Torej, libijske razmere nas precej skrbijo in to je bilo še bolj jasno po tem odpovedanem obisku. Vidimo, kakšna je dejanska situacija tam, sploh, ko gre za migrante, pa tudi na področju človeka pravic na splošno. Je situacija zelo zaskrbljujoča. To je res upostošena država. Potem smo slišali, da recimo uradna libijska vlada nadzoruje samo manjši del območja te države. Sicer smo se srečali s predstavniki obalne straže Libije, um, eden že predstavnik je bil v Tuniziji, no ampak smo pa tudi slišali, da ti libijski predstavniki lahko nadzorujejo samo manjši del libijske obale. No, potem se situacija ni prav nič izboljšala. Ravno obratno, še vedno vidimo, da je vedno več poročil o poslabšanju razmer. No, naše vlade sicer so sprejeli nekatere ukrepe. Mislim, da gremo v podobno smer. Torej, najprej um, se pošilja um, ljudi nazaj v Niger, torej, um, tako da ne bi poslabšvali razmer uh, na severu Afrike. Torej, to sedaj poteka, ampak mislim, da um, se je pravzaprav nič izboljšalo. Tukaj še vedno veliko um, ljudi odhaja proti Evropski uniji in potem jih vračamo nazaj v Libijo, torej jih pogosto prestrežemo na morju. Sicer smo želeli poslati čim več uh, ljudi nazaj na ustreza način. Uh, imamo sicer spremni center um, v Italiji, ampak stvari ne delujejo ravno dobro. Torej, pogosto vidimo, da sistem ne deluje dobro, zato ker telefonske klice ne delujejo dobro, naprimer v Italiji. Pa še nekaj bi omenila. Tukaj pogosto slišimo marsikaj o tem, kakšne okrepe bi lahko sprejeli um, napram tistim, ki kršijo pravice migrantov v Libiji. Srečali smo se s predstavniki nekih mednarodnih organizacij in vsi so dejali, da ni pravnega sistema v Libiji, torej da ni vladavine prava in zato ni mogoče, naprimer, vložiti pritožbe ali pa tožiti tistih, ki naprimer, um, so nasilni. Torej, to je nemogoče ustrezno obravnavati, ker ni pravne države v Libiji. Torej, obstaja nekakšno protislove. Na eni strani imamo realnost na terenu, na drugi strani pa imamo retoriko, ki jo slišimo marsikje tudi decembra smo to slišali, to visoko letečo retoriko, ampak na terenu pa je stvar precej drugačna. Zato mislim, da um, je naše delo precej oteženo. Potem pa Tunizija sama, bili smo tam in videli smo, kakšna je situacija z migranti v Tuniziji. No, gledajte, Tunizija se počasi eh, spreminja iz države emigracije v državo imigracije, torej kamor ljudje prihajajo. In Tunizija ni bila pripravljena na takšne razmere, že zgodovinsko ne, ni bila pripravljena na te nove prišleke, zato jim moramo pomagati. Vidimo, kaj se sedaj dogaja v Tuniziji, naprimer črni seznam za boja proti pranju denarja ali pa boja proti terorizmu. Ne vem, če je takšen seznam ravno najboljša ideja, ne vem, če je to prava, eh, pravi signal Evropske unije za Tunizijo, glede na to, da so oni v hudih težavah. Tukaj, glede Tunizije, bi omenila predvsem dvoje. Kot prvo, Tunizija mora prilagoditi svoj zakonodajni sistem. Tukaj so uloženi nekateri predlogi v tej smeri posodobitve. Smo se pogovarjali z našimi kolegi iz Tunizije, kako se to napraviti, tako da bi bila zakonodaja plagojena in sprejeta na takšen način, da bodo eh, migranti v Tuniziji v čim boljšem plošaju. Potem pa še nekaj. Tudi sami migranti smo se srečali. Imigranti so sami dejali, da so predvsej kočljivem položaju. ker jih pogosto obsodijo na globe, visoke denarne kazni, ker so um, torej nezakonito um, na ozemlju Tunizije. In potem jim pogosto pravijo, gledajte, če ne boste plačali te kazni, vas bomo poslali nazaj v izvorno državo. Torej, tudi to je očitno težava in mislim, da mora Tunizija spremeniti svojo zakonodajo na tem področju, tako da se bodo stvari drugače urejale. Pa še nekaj. Eh, nekateri Tunizici želijo emigrirati v Evropsko unijo in glede njih mislim, da moramo podpirati sprazum mobilnosti med EU in pa Tunizijo. Če so moje informacije prave, eh, mislim, da so pogajane na mrtvi točki. Evropska unija torej ne želim tega sprazuma mobilnosti v okviru splošnih pogajanj ehm, za to območje. Pa še nekaj. Ta sporozum o mobilnosti ima dva zorna kota. Kot prvo, ponovni sprejem. S tem delom se sicer ne strinja, ampak je to pomemben del z Evropsko unijo nasplošno. Potem drugi del je pa liberalizacija visumskega režima. In mislim, da ta sistem ni ravno odprt. Tunizici pričakujejo nekaj, pričakuje nekaj drugega. Mislim, da bi tukaj tudi nekateri radi šli v smer medsebojnega priznavanja diplom. To je zelo pomembno področje za Tunizijo, pa tudi druge države Magreba, to medsebojno priznavanje diplom. Toliko z moje strani, gospod predsednik, to so po mojem mnenju pomembne točke s te misije. Hvala. Hvala lepa, Marija Kristina, za ta pregled. Gospod Štetina, vi pa ste bili predstavniki ILS na tej misiji. Hvala. Kolegi, prosim, nataknite slušalke, ker bom govoril v svojem jeziku. Vaša ekscelenca, dragi gostje iz Tunizije, sem vesel, da ste danes tukaj. Mislim, da je zelo pomembno, da skupaj razpravljamo o tem, kaj se dogaja. Ta situacija z begunci je res zelo, zelo slaba. To se da vpliva na nas, kot tudi na vas, predvsem vas v Tuniziji. Rad bi izpostavil naslednje. Nekaj, kar me je precej skrbelo v času našega obiska. No, seveda, smo se dotaknili same Tunizije, predvsej pogosto, ampak smo pa pogosto gledali tudi v smer Libije, torej razmere tam smo pogosto pročevali. In libijsko vprašanje je za Tunizijo zelo, zelo bistveno. No, sam bi rad izpostavil sestanek z novinarjem, mislim, um, da je Mark Mikeleja um, predlagal naš koordinator. To je bil zelo zanimiv sestanek. Ta novinar je delal v Libiji kakšno leto, morda dve leti in v glavnem se je osredotočil na trgovino z ljudmi. Zakaj to pravim? V Libiji je na desetine novinarjev, ki tam delajo, živijo in pogosto tvegajo svoje življenje. In potem nas obveščajo o tem, kaj se tam dogaja. Obenem pa Evropska unija nima svoje ambasade v Tripoliju, ima samo veleposlaništvo v Tunisu. Torej, potem predstavniki pogosto pridejo v Tripoli um, za par ur in potem odidejo nazaj v Tunizijo. Torej, kako naj se oni potem lotijo tega pomenega vprašanja? Če pa niti ne mora pokazati zadosti poguma, um, ne takšnega poguma, kot ga kažejo novinari, kot ta menjeni novinar Mikalis. No, ampak um, ne bom samo pesimističen, rad bi omenil še nekaj drugega, še drugo srečanje z polkovnikom Sudom. Je vodja uh, mednarodnega sodelovanja za Libijsko obalno stražo in mislim, da je bil on žarek upanja. Torej, rekel je, da moramo imeti konstruktivne pogovore z Libijo, ampak če želimo to konstruktivnost, moramo biti pogumni, dragi predstavniki, diplomati Evropske unije. Pogum potrebujemo. Polkovnik Masut je govoril na tem sestanku in ta njegov govor je pokazal, da obstaja rešitev za takšno sodelovanje. Kaj ti, torej dajmo denar, usposabljamo ljudi. In torej, to sodelovanje je možno. Ampak potrebujemo pogum. Samo tako bomo rešili to vprašanje. Če ne bo tega poguma, potem mislim, da je pot pred nami zelo, zelo težka. Hvala. Če nihče več ne želi besede, bi se rad zahvalil predstavnikom Tunizije. No, tudi sam sem bil um, tam na misiji in vsi skupaj s koliki smo bili zelo impresionirani nad odličnim dostopom uh, do države, pa tudi do migrantov. Torej smo dobili zgodbe z terena, resnične zgodbe. Vse skupaj je bilo precej nenavadno, ocenjevali smo Tunizijo, prav tako pa smo tudi dobili dostop do Libije in pa razmer tam. To je potem precej nenavadna kombinacija torej bolje smo se seznanili s obima državama. Marija Kristin mislim, da je vse skupaj zelo lepo obrazložila in podala jasen povzetek tega tvojega pristopa. Mislim, da bo tudi samo poročilo zelo jasno um, in je bila tudi to dobra podlaga za naša dela. Torej, hvala pa vsem, ki ste bili prisotni na obisku. Hvala vsem za komentar danes. Torej, nihče več ne želi tega komentirati. Morda veljposlanik, predstavnik Tunizije, veljposlanik. Ja, zelo nakratko, lepo prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, samo par sekund. No, veliko čast mi je, da sem lahko prišel sem. No, ponavadi. Um, torej pridem sem in tokrat imam dva eh, državna sekretarja tukaj za zunanje zadeve in pa sekretarja za zunanje trgovino. Prišla sta sem zato, da bi ukrepili odnose eh, med EU in pa Tunizijo. Moja prijateljica, gospa Verža, je govorila o temi, ki je sicer danes nisem želel izpostaviti. Nažalost, imamo pred nas veliko težav. Kot prvo, imamo južno soseščino, prej ste v glavnem govorili o Libiji, ne toliko Tunizija, pa gledajte, še nekaj. Tukaj, na primer, uh, gledajte, um, ja, Tunizija <laughs> ni davčni paradiž, morda je paradiž, ampak ni pa davčni paradiž. Sedaj smo pristali na tem seznamu teh davčnih paradižov. In gledajte, takrat decembra se je začelo govoriti o tem in um, to je bila velika škoda za nas. Torej, so tudi dejali, da v Tuniziji pogosto financiramo terorizem in pa da beremo denar. To me šokiralo. Kajti, torej, od leta 2011 um, se ukvarjamo s tem novim fenomenom terorizma. Ampak gledajte, sicer pa mislim, da gledajte, pri nas ni trgovine z ljudmi, ni prana denarja in tako dalje. No, sedaj, ne vem, to leta 2012 um, ni bilo ničesar od tega, sedaj so se razmeri nekoliko poslabšale. Ampak vseeno so nas dali na ta seznam, črni seznam in to je za nas pravi šok, da smo na tem seznamu. In res upam, da nam boste dali več časa, da Tunizija pokaže, razloži, da smo na pravi poti, da izvajamo reforme. No, gledajte, pri nas uradniki sploh nima pravih asistentov. Uh, oni imajo tukaj cele kupe papirja in potem moramo kar delati. Potrebujemo več časa, da bomo lahko podali argumente, da delamo, da, tako da bomo lahko zaključili svoje dose in pa delo. Torej, želimo več časa. No. Potem pa še nekaj glede črnega seznama. Gledajte. nažalost, um, smo dobili pismo, relevantno pismo, nekoliko prepozno, ampak so nas kar takoj dali na črni seznam. Torej, kar takoj. To je res nekoliko čudno. Glejte, um, za marsikatero državo je znano, da so davčne pradiži, um, marsikje po svetu. Glejte, uh, pa niso na črnem seznamu, mi pa smo. Mi smo od leta 1972 delali na tem področju, da bi izboljšali zadeve pa so nas vseeno dali na ta seznam. Glede, um, mislim, da če smo na tem seznamu, da to um, ni ravno dobra situacija za tista podjetja, ki želijo vlagati v našo državo. Pri nas potrebujemo investicije tujih podjetij. Vedno vemo, da je brezposobnost visoka. V zadnjih letih se je sicer še povečala, nažalost. 15 odstotkov mladih sploh, um, torej 15 odstotkov ljudi sploh mladi so brezposleni. Sploh mladi izobraženi so pogosto brezposleni, skoraj da polovica je takšnih. Glede, nekaj me je precej, šok, precej šokiralo. Naprimer, nekdo je pokazal, gledajte, eh, moj štiri otroci, um, vsi imajo diplome, pa nihče nima dela in potem sedaj mora dobivati socialne dajatve. Torej, ni možnosti, da nekdo spleza po um, lestvino zgor, torej više po družbi. To ni mogoče. Torej, tukaj imamo veliko težav. Um, večkrat se govori o teh težavah, um, boj proti turizmu, boj proti pranju denarja, brezposobnost. Sveda imamo težave. Ampak kdo lahko reče, da gledajte, Tunizija pa financira terorizem? Gledajte, mi se skozi bojimo proti, proti terorizmu, ne pa da ga financiramo. Sedaj pa so nas dali na ta seznam. E, torej, financiranje terorizma pa boj proti pranju denarja, uh, potem pa, da smo še davčni paradiž. Pogosto slišimo um, torej pozitivno retoriko in uradniko, na drugi strani pa imamo zelo negativne konkretne ukrepe. V zadnjih letih se je situacija pri nas precej poslabšala. S tem črnim seznamom pa mislim, da gospodarstvo še v slabšem položaju in to tudi znižalo gospodarsko rast samo zaradi tega seznama. In gledajte, kot rečeno, če ni gospodarske rasti, potem tudi blagina ne bo ravno visoka. Nažalost, uh, eh, sedaj pa, če dovolite, bom predal besedo našemu državnemu sekretarju. Hvala lepa, gospod predsednik ne bom porabil preveč časa. Glejte, samo nekaj, tukaj nismo želeli govoriti o takšnih stvarih, kot naprimer nemo pravne denare in podobno. Ali pa direktive s tem zvezi. Ampak gre, v redu, če želite govoriti samo minutko, res se vem, kaj boste povedali, mislim, da. Ampak v redu, minutko vam dam. Torej, lepo prosim. Hvala. Gospod predsednik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 Glede, tukaj se skozi gradimo demokracijo v Tuniziji. Gradimo Tunizijo in radi bi se uskladili z vašim modelom, evropski model. Um, Evropska unija je zgled svobode. Mi sedaj ta model gradimo in seveda želimo čim boljši odnos z Evropsko unijo pri vseh sektorjih tega si vsekakor želimo. No, tukaj uh, smo tudi z našim državnim sekretarjem za mednarodno trgovino in tukaj sem prišla sem prav zato, da bi nadaljevali z našimi razpravami. Torej vse skupaj je svežen, svežen za trgovino in pa za druge zadeve in prav zato želimo, da date več časa Tuniziji tako da lahko zgradimo demokracijo in da ta postopek ne bo blokiran, zaustavljen. Kajti, kot rečeno, zaradi tega seznama, zaradi tega postopka, sedaj smo nekako na slabšem, eh, ampak kako koli že, hvala lepa za to priložnost in za razpravo. Hvala lepa obema. Hvala za pripombe. Eh, gospod veliposlanik, gospa Verža je to preomenila, torej ta peta direktiva za boj proti pravnemu denarju in eh, pravi, da je to menila, kajti preko božičnih eh, počitnic smo navezali stik za vegoslavništvo. Tunizija je bila na seznamu, torej, glede te direktive. In vemo, da je tukaj velik paradoks. In gospa Vržaja je to omenila, torej tudi je dala, da so um, razmere drugačne na terenu, uh, um, kot pa je retorika. Samo nekaj še. Glejte, ta direktiva ni relevanta samo za naš odbor Libe, ampak je tudi v pristojnosti odbora Ekon. Torej, oba odbora so tukaj relevanta in oba predsednika sta torej podaljšala rok za um, to, ali bo Tunizija na tem seznamu ali ne hvala tudi koordinatorjem za hitro sodelovanje. Mislim, da je bil tukaj naš odbor zelo praktičen. Mi smo obiskali državo in smo ugotovili, da ja, sveda obstajajo ogromni pritiski pri migracijah in pa pri drugih področjih. Sveda mora biti partnerstvo dejansko partnerstvo in mora biti čim bolj učinkoviti in hitro moramo ukrepati. Zato zelo cenimo dobro sodelovanje. Sedaj pa res moramo iti naprej, naslednji korak, torej da izkoristimo ta čas na smotren način da bomo dejansko napravili korak naprej. Bomo vse skozi v sodelovanju, v tesnem stiku z vami in bomo poskušali doseči napredek. Današnje prispevki so vsekakor korak v pravo smer. Hvala lepa, da ste prišli in da ste vse te pomembne zadeve spostavili. Hvala lepa vsem tudi uh, za poročilo. Toliko, tako da boste svedeli, zakaj gre, kajti morda niste bili vsi seznanjeni um, s tem dogodkom glede. Um, boja proti pranju denarja. Hvala pa vsem, gospod veleposlanik, kolegice in kolegi. Sedaj pa lahko gremo naprej na naslednjo točko. Oh, sorry, missed, um, on, like Še nekaj. Pred naslednjo točko. Ne. Postopkovno bi rada nekaj dodala, če lahko. No, gledajte, to je zelo pomembna točka, pa veliko poslancev ni tukaj, nažalost um, torej nekateri smo tudi člani v odboru za um, boj proti turizmu. Samo gledajte, gospod um, predstavnik zakatrijata in pa vsi drugi, gledajte, danes tukaj ni veliko sestankov, ampak sta pa oba sestanka, ki sta za nas relevantna, ob istem času in torej to ni ravno posrečna ideja. Hvala. Ja, seveda, poskušali smo doseči najbolje, morda nam to ni uspelo. Uh, Glede, če imaš posebni odbor, seveda se pogosto zgodi, da so isti ljudje v obeh odborih in zadeve so zelo podobne. In to seveda potem pomeni, da stvari se upadajo, da se prekrivajo. Tudi sam sem član tega posebnega odbora za boj proti terorizmu. Tako se pa zgodi, ne vem, takšna časovnica. Nažalost se to večkrat zgodi poskušamo stvari rešiti na boljši način. No, ne morem obljubiti nečesar, da bomo to uh, rešili čim, čim prej. Ampak bomo poskušali pripričati takšna sopadanja. Ne bo pa ravno lahko. No, in to ni edini razlog, um, da je naša prisotnost na odborih tukaj nizka. Ampak v redu, smo to dali v zapisnik, sedaj pa gremo naprej na peto točko. Okay, colleagues, so we, we come to... Tako, torej točka pet. To je pomembna izmenjava mnen. To smo zahtevali mi. Gre pa za prispevek komisije k tematski razpravi voditelja EU o poti naprej glede zunanje in notranje razsežnosti migracijske politike. 7. decembra je komisija objavila to sporočilo. Sporočilo, kot veste, vključuje kar nekaj prilog glede vprašanj, o katerih smo intenzivno že govorili v Libe. Naprimer, kaj se tiče preselitve in kaj se tiče izjave EU Turčija. Sporočilo zajema torej tudi dejansko trenutno stanje izvajanja zakonodajnega svežnja, kar se tiče reforme skupnega evropskega zinega sistema. Pozdravljamo priložnost, da lahko o teh dejavnostih govorimo v širšem kontekstu, ker je Libe že svojem poročilu o razmerah v sredozemlju in celovitem pristopu k migracijam to že izpostavila. To je poročilo Metzola Kienge, ki je bilo sprejeto aprila 2016. Tako, sedaj pa bomo prisluhnili Samonu Mordiju, ki bo poročal napredku. Ponudil je, da bo redno poročal našemu odboru, to zase ne spremamo ne, še enkrat povem, je namestnik generalnega direktorja Evropske komisije, sedaj bo podal predstavitev. Imamo pa tudi tu nekoga iz e SZD, ki bo sledil. Dobrodošli, srečno novo leto, prosim za vašo predstavitev. Hvala lepa, naj tudi vsem voščim srečno novo leto. Vam poslankam, poslancem in vašemu osebju. Kaj smo skušali storiti s tem sporočilom 7. decembra? Poskušali smo podati jasen političen načrt s ključnimi ukrepi, ki mislimo, da bodo pomagali doseči kompromis glede migracijskega svežnja, vključujoč končno, upamo, tudi otipljivega napredka glede skupnega azilnega sistema do junija letos. Preden pridem na osebino sporočila, naj podam nekaj zadnjih številk. Smo na začetku 2018 in mislim, da smo videli kar nekaj napredka. Naprimer, v zadnjih nekaj mesecih je število žrtev sredozemno precej upadlo. Skoraj 5000 jih je bilo 2016. Sedaj pa 2832, 2017, to je še vedno, še vedno 2800 32 preveč, vendar pa mislim, da je to 38 odstotni upad in to je dobra novica. Prav tako smo videli upad pri številu prišlekov v Grčijo, 2017 se je znišalo na 35 tisoč, prej je bilo 177 tisoč leta 2016, torej to je skoraj petkraten upad. Prav tako smo po težkem začetku v prvih nekaj mesecih 2017 videli precejšen upad prihodov v Italijo približno 180 tisoč 2016, 119 tisoč 2017. To je torej 30 odstotni upad. Kar se tiče zaščite, pa smo, mislim, da videli dva uspešna programa preseljevanja. To je prva resna izkušnja na evropski ravni. Več kot 25 tisoč ranljivih oseb, beguncev, je našlo zatočišče v EU. Če si pogledamo globalne številke, se to primerja z 80 tisoč globalno gledano. Mislim, da je to precejšen premik v naši politiki. To preseljevanje je vedno bolj pomembno. Prav tako pa nekaj manj kot 33 tisoč oseb je bilo preseljenih iz Grče, potrebujo, ki potrebujejo zaščito. To se bom še vrnil. Vem, da tisk tudi zelo zanimajo vprašanja o preseljevanju in premeščanju. Videli smo torej napredek, vendar pa potrebno je na vseh teh področjih narediti še več pri vseh teh ukrepih. Mislim, da moramo imeti azilni imigracijski okvir, ki bo usmerjen v prihodnost da je to nekaj, za kar se zauzemate tudi vi tukaj v Evropskem parlamentu. Veliko krat smo se o tem že pogovarjali. Ključnega pomena je tudi, da še naprej sodelujemo tako glede interne, pa tudi zunanje dimenzije migracijske politike. Brez obeh vidikov ne bomo imeli celovitega sistema, ne bo pravega ravnovesja med odgovornostjo in solidarnostjo. Prav tako tudi nimamo samo ene čarobne rešitve, ki bi lahko ponudila rešitev za vse izzive, s katerimi se soočamo ali da se soočamo z večplastnimi izzivi za migracije. Edina možnost za uspeh je letos in kasneje, če bomo uspešni pri napredku na vseh ravneh. Sedaj pa naj povem nekaj o ključnih sporočilih iz tega sporočila. Evropske komisije. Kar se skupnega azilnega sistema tiče, smo predlog podali že leta 2016. Mislim, da je sedaj že skrajni čas, da dosežemo dogovor. Upamo, da bo načrt, ki smo ga podali, omogočil napredek do srede 2018. Še prav posebno upamo, da bo to lahko vodilo svet in bo pomenilo določeno nujnost tudi za države članice, da se odločijo. Mislim, da je to potrebno. Ne smemo več delovati v razmerah, v katerih delujemo, po kriznih parametrih. Če bi imeli pravi azilni sistem, to ne bi bilo več potrebno. Torej, poziv sporočilo je bil obema so zakonodajalcema, da zagotovimo, da bomo v pogajanjih. Glavni cilj je bil večja konvergenca, pa tudi. pobude za sekundarne premike. Mislim, da moramo ponuditi boljšo, hitrejšo zaščito za tiste, ki jo potrebujejo. Istočasno pa se moramo boriti proti zlorabam in potrebno se vrniti tudi na tiste, ki ne potrebujejo zaščite. Mislim, da moramo imeti skupne evropske standarde. Nekoliko me skrbi, da pri vseh predlogih ni prav veliko evropske dodane vrednosti. Potrebno je doseči napredek pri vseh razdeljenih dosejih. Vidim tukaj Petra, dosegli smo že velik napredek pri Evropske agencije za azil, potem imamo tudi stalni napredek pogajanjih za Eurodak. Prav tako pa moramo doseči napredek tudi pri uredbi o kvalifikacijah, o pogojih za sprem in o Evropskem okviru za preselitev. Kar se tiče uredbe za azilne postopke, mislim, da je to potrebno še naprej delati in to je eno ključnih sporočil. Tukaj boste morala ukrepati tako parlament kot svet. Upamo, da bomo pogajanja med so zakonodajalcema začeli še maja letos. In potem ne nazadnje. Kar se tiče Dublina, mislim, da nobena reforma Evropskega azilnega sistema ne more biti uspešna, če ne bomo imeli tudi sistema za delitev solidarnosti. Mislim, da je Dublin ključen pri tem in to je tudi edina strukturna žita za prihodnost. V parlamentu ste že sprejeli svoje stališče in mislim, da je sedaj skrajni čas, da tudi države članice sprejmajo svoje bolgarsko predsedstvo je zavezano temu, zdi se, da je sedaj nov zagon. Sestanek, ki bo pripravil prehodne sestanke voditeljev, je, se je že odvil. Naj sedaj ponovim nekaj sporočil, ki jih želi komisija uveljaviti in jih je že sporočila, kar nekaj kot v parlamentu. Mislim, da ne bomo imeli reforme dublinskega sistema brez močne komponente sistema premeščanja. Sicer se ne bomo mogli soočiti z vsemi izzivi. Nekateri so dejali, da nam ni uspelo pri premeščanju. Ne, to ni res. Če si pogledamo objektivno številke, potem lahko vidimo, da smo tukaj bili kar precej uspešni, ko smo podpirali Grčijo in Italijo. Prav tako smo skušali zagotoviti ljudem hiter dostop do njihovih pravic. In to lahko podpremo s statističnimi podatki. Če si pogledamo številke, 35,245 registriranih prošenj za azil za premeščanje je bilo nekaj manj kot 33 tisoč jih je bilo premeščenih. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo izvedbeno stopno okrog 93 odstotkov. Potreba po premeščanju še obstaja. Po sprejetju dablinske reforme, kot sem dejal, ki je ključnega pomena, pa moramo zagotoviti, da bodo države članice še vedno izkazovale solidarnost. Mi na naši strani pa bomo zagotavljali še naprej finančno podporo za to, da bi jih podprli pri tem. Potem pa poleg te reforme mislim, da moramo nadaljevati tudi pri vseh drugih temeljih, kar se tiče azilne politike. Tukaj smo predlagali nekatere odločilne korake voditeljem. Nekaj jih naj omenim na kratko. Prvič, zaščito zonalnih meja. Leto in pol je po sprejetju novega mandata za Evropsko obalno stražo in mislim, da je potrebno ta mandat po nemeri izkoristiti. Agencija je storila že veliko. Videli smo, da imamo že 1700 menih policistov, ki smo jih napotili, vendar pa moramo storiti še več. Do marca bo ključnega pomena, da agencija začne konkretno delovati, da bo imela vse vire. Še vedno nimamo dovolj kadrovskih virov. 14 držav mislim, da je že prispevalo, to ni zadovoljivo, še vedno manjka 200 članov osebja. In upam, da boste še vedno pozivali držav članice k temu, da kaj storijo. To ste že počeli in to je dobro. Prav tako moramo pospešiti naše delo pri mračanju. Z moje strani vam bom redno poročal glede tega področja. Vem, da je to čutljivo, sporno področje, vendar pa vsi v GD Home smo zavezani polni preglednosti. Nekaj, kar moramo zagotoviti, je velik napredek pri številu operacij vračanja, ki jih izvajajo tako država članica, pa tudi agencija. In v sporočilu decembra smo si zadali predvsem ambiciozne cilje za agencijo. Dejali smo, da si želimo 30 odstotni porast do marca in 50 odstotni do junija 2018. Prav tako si želimo, da bi storili več, kar se tiče zakonitih poti, zato da zagotovimo, da bo dovolj zakonitih poti v Evropo. Septembra, nekateri boste se še spomnili, smo pozvali da do konca 2019 preselimo 50 tisoč oseb. Dobra novica je, da smo že dobili precej konkretnih obljub, nekaj pod 40 tisoč do konca decembra in mislim, da bomo dosegli cilj 50 tisoč, morda ga celo presegli. Prav tako pa je potrebno storiti še več, kar se tiče ekonomske, ekonomske zakonitih migracijskih poti, da se soočimo z nekaterimi izzivi, ki imajo pravka tako skrčenem prebivalstvu, kot tudi pomankanjem delovne sile. Z državami članicami skušamo začeti s prvimi pilotnimi projekti za koordinirane ekonomske ponudbe za ključne partnerske države do maja letos. Kaj bi nas lahko podprlo pri tem? Ključnega pomena bi bilo, če bi svet in Evropski parlament dosegla dogovor o ambicioznem projektu modrih kartic. To bi nam sporedno omogočalo, da bi pritegnili visoko usposobljene delavce za naše ekonomske potrebe. Potem, kar se išče zunanje razsežnosti, bo o tem več povedal kolega iz ja, eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Potrebno bo torej spešno še naprej izvajati izjavo EU Turčija. Veliko je potrebno še storiti, da bi izboljšali razmere v Libiji, še prav posebno za tiste najbolj ranljive. Sam bom v Libijo v srednjih desetih dnevih potoval skupaj z SSD, UNHCR in Afriško unijo, da bomo videli, kako lahko izboljšamo razmere tam. Prav tako smo videli že precejšen porast prostovoljnih vračanj in vidimo tudi že prve evakuacije iz Libije v Niger in upamo da bomo do konca februarja vse prišli 100 tisoč. Še nekaj, kar bi rad povedal, kar je v sporočilu, je, da si želimo, da bi države članice znatno prispevale, kar se tiče sredstva za skrbniški sklad. To je ključnega pomena, zato da se lotimo nekaterih ključnih vzrokov za migracije, še par posebno pri Severni Afriki. Nam manjka kar nekaj denarja, 340 milijonov evrov. Naj ponovim. Eno ključnih sporočil tega sporočila je, da se da čas, da se odmaknemo od ad hoc dogovora na strukturen odziv. Nujno potrebujemo reformo skupnega evropskega azilnega sistema, poleg tega pa moramo delati tudi na vseh drugih frontah, kajti vse skupaj je povezano med sabo. In tako bomo lahko razvili trajnostno uspešno evropsko migracijsko politiko. Hvala lepa. Hvala lepa, Simon. Sedaj pa gospod Nikolov, SSD. Nadomeščate pa gospod Lotek Nucen, prosim. Hvala lepa. Najprej bi se rad opravičil imenu gospe Knudsen, ki danes ne more biti z vami. Naj dodam dve specifični točki, kar se tiče napredka, ki smo ga dosegli pri prispevku institucij EU pri zonalnih razsežnostih migracij. Najprej napredek na osrednji sredozemski poti, drugo pa je povezano tudi s trenutnim stanjem in z razpravo o migracijah na globalni ravni. Kar se tiče osrednje sredozemske poti, smo se v zadnjih tednih osredotočali na operacionalizacijo projektne skupine, ki smo 30. novembra spostavili na vrhu Afriške unije, zato da bi dosegli operativen preboj, kar se tiče razmer za migrante v Libiji. Uspelo nam je partnere iz Afriške unije in Agencij Združenih narodov in mednarodnih organizacij za migracije in UNHCR spraviti skupaj, bolj intenzivno sodelujejo. Imeli smo že kar nekaj sestankov, tako na operativni ravni v Addis Abebi, na politični ravni, to je gostila visoka predstavnica 14. decembra tukaj v Bruslu in potem še en sestanek tik pred božičnimi prazniki v Tunisu z veleposlaniki in osebem Afriške unije, pa tudi z obema agencijama. Kot je gospod Mordžu omenil, pripravljamo obisk na visoki ravni v Tripolju konec meseca. Še eno pomembno vprašanje, ki bi ga rad izpostavil, pa je stalno usklajevanje z libijskimi oblastmi. To ohranjamo. Tako, da bomo zagotovili, da je sodelovanje na politični in operativni ravni zagotovljeno. To je tudi namen prihajajočega obiska. Kar se tiče specifičnih vprašanj, ki se jih potrebno lotiti, pa bi rad omenil vprašanje dostopa do spremnih centrov v Libiji. To je bilo najbolj problematično do sedaj. Potem tudi tesno sodelujemo z libijskimi oblastmi in agencijami za N, da bi nazočno z osebe UNHCR in EU bilo zagotovljeno v teh spremnih centrov središčih, tako da bomo zagotovili zaščito migrantov po mednarodnih standardih. Drugo vprašanje, ki je tudi pomembno za nas, pa je konzularna podpora. Postopek vračanja migrantov v države izvora mora potekati gladko na tem področju, zelo dobro sodelujemo s partnerji iz Afriške unije, ki pomagajo pri konzularni podpori v veliko država Afriške unije, še prav posebno tistih, tistih držav, ki nimajo stalnega predstavništva v Libiji. In potem še tretji vidik, napredek, kar se tiče postopkov eh, reintegracije v državah izvora, potem, ko se imigranti vrnejo domov. Do konca leta, po informacijah IOM, smo imeli že skoraj 20 tisoč prostovoljnih vrnitev za celotno leto, kar je velikanski porast v primerjavi samo tisoč takih vrnitev lani. Sodelovanje, ki smo ga imeli ne samo z organi ZN, pa tudi z Afriško unijo v tem kontekstu, je osvetlilo potrebo potem, da imamo bolj celovit odziv na migracijske izzive. To zahteva tudi bolj dejaven odziv naših partnerjev v Afriki. To nam je pomagalo pri izboljšanju razprav tudi na globalni ravni. Tako smo omogočili praktičen preizkus sodelovanja med celinami, kar je pomembno za trenutne razprave o dveh globalnih sporazumih o beguncih in migrantih. Smo na pragu formalnih priprav glede globalnega sporazuma o migracijah, to se bo začelo naslednji mesec na podlagi osnotka ki, na katerega še čakamo in bi ga naj dobili konec tega meseca. Prav tako pripravljamo naš prispevek za ta pogajanja. Kaj je pomembno izpostaviti na tem področju? To je zmogljivost Evropske unije, da o teh pripravljalnih posvetovanjih, ki smo jih imeli skozi vse lansko leto, da smo vse čas govorili enotno, da smo podali prispevke globalni razpravi in potem je to bilo soglasno sprejeto strani vseh držav članic. Predvsej pomembnih prispevkov smo imeli glede tematskih posvetovanj, glede malega sporozuma o migracije. Rezultat zaenkrat je soglasno stališče vseh držav članic v pripravljalni fazi. To pomeni zelo dobro pripravljalno delo za odločilen del pogajanj. Ta bodo potekala letos. Upam, da bomo razprave z državami članicami ohranili, tudi z bolgarskim predsedstvom da bomo to ohranili na visoki ravni, zato da bomo zagotovili enotno stališče Evropske unije tudi v fazi formalnih pogajanj. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Tako, sedaj pa kar govorniki, najprej Cecil Kenge, samo nekaj minut, da bi vsak, prosim, dve minuti. Grazie, eh... Hvala lepa, Klod. Sama bi rada podala par pripomp, tudi zato, ker današnja razprava izhaja iz tega spremljanja, ocenjevanja, follow-upa resolucije Kienge Metsola. Tam smo zahtevali celovit pristop. To nam bo omogočilo, da najdemo pot iz tega pristopa, ki je bil v veljavi več let ta dokument postavlja temelje za to, da bomo izpeljali cel niz zakonodajnih reform. Če želimo resnično zaključiti s tem nujnim stanjem, potrebujemo pristop, ki bo srednje in dolgoročni pristop. Predvsem bi morali vlagati v vse instrumente na zakonodajnem področju. Zakaj sem tu začela? Zato, ker smo v tem dokumentu na prvo mesto postavili solidarnost. Namreč izhajamo iz eh, iskanja in reševanja. V prvi vrsti je treba reševati življenja. To je za nas izjemno pomembno. Zato tega ne smemo pustiti kar tako ob strani. 6. januarja letos so v številnih državah, tudi v Evropski uniji, slavili zmanjšanje števila mrtvih. Ampak dejstvo je, da je teh žrtev, ki umrejo v morju, vedno ma, več, kljub temu, da je migrantov, ki prihajajo v Evropo, vedno manj. 6. januarja je naprimer v morju umrlo 64 migrantov. Zahtevali smo tudi reformo Dublina. Upam, da bo svet skupaj z novim predsedstvom, torej z novo predsedujočo državo Bolgarijo, začel konkretno delovati in da bo dovolj pogumen, da bo svet tako pogumen, kot je bil parlament in da bo spremenil tudi dublinsko reformo, v okviru katere je treba okrepiti solidarnost in tudi delitev odgovornosti. Zaključujem počasi. Ena točka mi namreč ni dovolj jasna. Pregledala sem to preglednico, ki ste jo predstavili in znotraj tega dokumenta najdemo tudi to, da bi morali zagotoviti dovolj zakonitih poti za priseljevanje. Modre karte še nismo porabili. Imamo prve pilotne projekte za to, da bi preverili do maja 2018 pri partnerskih državah, koliko gospodarskih migrantov od tam prihaja. Mi lahko poveste bolj natančno, zakaj gre, lahko tudi bolj natančno predstavite to preglednico ukrepov, ki je bila pripravljena na vrhu v Abidžanu, ker ste govorili o tem, kako upravljati migracije v Libiji. Hvala. Hvala lepa, Cecil. Eh, Niedermüller, prosim. Hvala lepa. Najprej. Hvala lepa za obe predstavitvi. Simon, veliko ste govorili o znatnem napredku na tem področju. In mislim, da je zelo pomembno sprejeti ta napredek. Vendar pa naj spregovorim tudi nekaj o izzivih, ki so še pred nami. Najprej, pripričan sem, da vprašanje migracij in beguncev, da bo to vprašanje ključno tudi za 2018. Veliko je torej napredka, potrebujemo pa še veliko ukrepov zato je zelo pomembno, ko ste omenili, da je sedaj idealen trenutek, da storimo še kaj več, zato da ustvarimo pravi skupni evropski azilni sistem. Istočasno pa moram reči, da je zelo jasno, da parlament, komisija in še prav posebno svet uporabljajo različne formulacije in glasove. Mislim, da ne smemo več dovoliti, da bi eno predsedstvo oklevalo sprejemanje odločitev in to prepuščalo drugim predsedstvom. Ni političnega poguma, da bi predsedstvo sprejemala pomembne odločitve. Mi, Evropski parlament, smo v zadnjih letih strezno pravili z našimi doseji. Potem pa se ne zgodi nič. Pravkar sem izvedel, da ima bogarsko predsedstvo tudi omenjen interes pri tem vprašanju. In tukaj moram reči, tega ne moramo več dovoljevati kot Evropski parlament. Dva krajša primera. Kot ste omenili, agencija za azil. Politični dogovor smo dosegli lani poleti in v zadnjih šestih mesecih se, ni, se nismo dosegli nič zato, ker svet pravi, da ni soglasja med državami članicami mislim pa, da mora svet najti dogovor. In potem migracijsko vprašanje. Svet je dejal, da potrebujemo dogovor z višegradskimi državami, pa kaj se je zgodilo? Nič. Če bomo torej nadaljevali po tej poti, bomo imeli veliko več težav 2018, kot smo jih imeli lani. Hvala lepa. Da, omenim, da nečesa nismo omenili, pa vsi vemo, zato sveta ni tukaj ker sem počvali za modro kartico. In to se je končalo slabo pred Božičem. Moram reči, da svet res slabo pravi delo na tem področju. Dobro, najprej spregovite vi, potem pa še jaz. Gospa Spinelli, prosim. Grazie, Hvala lepa, gospod predsednik. Srečno novo leto. Moram reči, da je v tej novi terminologiji, ki jo uporablja komisija, nekaj, kar me ne prepriča. Namreč obstaja ta težnja, da bi to politiko vračanja predstavili kot nek humanitarni napredek. Naj pojasnim, o čem govorim. Če v Evropo pride manj migrantov oziroma jih vrnemo, bo seveda manj mrtvih ampak to se mi ne zdi holističen pogled, gre za silogizem bolj kot karkoli drugega. Drugo vprašanje, ki bi ga rade zastavila, je naslednje. Kaj je z vračanjem in preseljevanjem v Libiji? Pravite, da naj bi evakuirali centre za pridržanje. To bo težko uresničiti v praksi pred Božičem je predstavnik Združenih narodov Košter tudi pojasnil, da je praktično nemogoče dostopiti do nekaterih centrov za pridržanje, enostavno zato, ker ne vemo, kje se nahajajo. Takoj, ko te centre spraznijo, se pa tako ali tako zopet napolnijo. Glede preseljevanja in modre karte tudi tu sem sama manj optimistična od ostalih govornikov. Pri preseljevanju predstavili ste ga kot quite successful, torej kot nekaj dokaj uspešnega. Vaš predlog pri modri karti je pa bolj kot ne privit. Še zadnje vprašanje. Kaj se dogaja z vojaškim posredovanjem v Nigru? Zanima me, kako boste uporabili v tem območju vojaške sile. V Italiji se veliko govori o tem, da naj bi uporabili vojake, ki so trenutno v Iraku in naj bi jih napotili v Niger. Če lahko, prosim, poveste kaj več o teh zadevah. Hvala. Hvala lepa, Barbara. Roberta Mecola. Hvala, Klod. Hvala lepa, tudi, da ste si vzeli čas, da ste prišli sem, da se pogovorimo o tem pomembnem vprašanju. Bi se želela, da bi bil prisoten tudi svet, da bi se lahko odzval na nekatere pripombe kolege Niedermüllerja. Skupina ELS pozdravlja ta predlog v zvezi z potjo naprej. Gre za smotren, pragmatičen pristop, upošteva večplastnost. Mi smo podpirali instrumente, kot je stalen okvir za preseljevanje znotraj Evropske unije. Cilj tega je bil v prvi vrsti ta, da pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo, pri čemer pa moramo uporabljati stroga pravila, da bi preprečili zlorabe sistema. Potrebujemo pa tudi zakonite poti, ki jih moramo dopolniti z ukrepi za razbijanje kriminalnih združb. Sodelovati moramo tudi s tretjimi državami izvora in tranzita. Seveda pa je ključnega pomena, da istočasno izvajamo stroge postopke humanega vračanja za vse tiste, ki so primerni za takšno vračanje. Leta 2016 je bilo vrnenih zgolj 46 odstotkov ljudi, ki bi jih lahko vrnili v matično državo. Gre za države Zahodnega Balkana, naprimer, za države kot je mali, pa je stopnja vračanja nekje 4,5 odstotna. Jasno je, da se morajo tu zadeve izboljšati. Uporabiti moramo sredstva za tiste ljudi, ki dejansko potrebujejo zaščito. Naj podarimo tudi to, da pozdravljamo delo, ki ga komisija upravlja na tem področju. Napredek je včasih res frustrirajoče počasen, ampak v Gambiji, Bangladešu, Gvineji smo dosegli napredek. Evropska unija je prispevala tudi obsežen finančen svežen za reševanje vprašanj, s katerimi se soočajo države izvora in tranzita. Uspelo nam je vsaj delno oblažiti katastrofalne razmere, ki smo jim bili priča v Libiji. Ampak bodimo iskreni, veliko dela nas še čaka. Podarili smo že, da je večletni finančni okvir namenil premalo sredstev za področje varnosti in migracij. Želimo si, da bi bila stopnja financiranja skladna s potrebami na tem področju, da bi podprli tretje države, da bodo lahko same odpravile ključne razloge, zaradi katerih prihaja do migracij. V bistvu pa moramo seveda svoje besede podkrepiti tudi s finančnimi sredstvi, ne gre zgolj za sredstva za razvoj, spodbuditi moramo evropska podjetja, da investirajo v narode v razvoju. Hvala. Hvala lepa, gospa Grapini. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi vam najprej rada zaželila srečno novo leto. Naj povem, da je odbor Libe dobro začel letos to izjemno zanimivo politično razpravo. Gospod Simon Mordju je podal zelo optimistično predstavitev. Res je, da številke kažejo na določeno izboljšanje stanja, ampak zdaj smo se lotili tudi vsebinskih zadev in ugotavljam, da je kar nekaj zadev nejasnih. Ne bom ponavljala pripomb kolego. Me pa zanima predvsem, Če lahko poveste kaj več v zvezi z reformo azilnega sistema, v zvezi s problemi, ki se tam pojavljajo, lahko poveste, ali se na enak način v državah članicah uporabljajo in izvajajo ti ukrepi. Pravite tudi, da naj bi države članice prispevali sredstva v ta namen. Ali imamo kakšne povratne informacije s tem v zvezi, kakšno je stališče posameznih držav v svetu, veste kaj o tem? Slišali smo mnenje parlamenta, mnenje komisije, ampak zgodi se ne nič. Potem sporazum Turčija-Evropska unija. Kako vi gledate na to, kakšna so pričakovanja komisije glede odnosov s Turčijo? Še zadnje vprašanje. To je vezano na tisto, kar je povedala kolegica pred menoj. Ko bo enkrat opravljena reforma azilnega sistema, bomo morali zagotavljati tudi varnost. Zanima me, ali po vašem mnenju obstajajo jasni postopki, ki bi nam omogočili, da bomo lahko gotovili, kateri so gospodarski imigranti in kateri so imigranti, ki prihajajo iz konfliktnih območij. Hvala. Hvala lepa, Jean Lambert. Hvala lepa kar nekaj stvari lahko pozdravimo v tej razpravi, ampak kot običajno se osredotočamo bolj na vprašanja, ki jih imamo. Zanima me, ali komisija meni, da je vzpostavljeno pravo ravnoteže med eh, finančnimi sredstvi, ki jih namenjamo EAS-u in obaljnim straži. Namreč to se bo preoblikovalo v novo agencijo, dajete večji podarek vračanju to sicer ni del skupnega azilnega sistema, vsaj ni bilo, ko smo govorili o svežnju. Direktiva o vračanju nikoli ni bila del azilnega svežnja, zdaj pa zopet podarjate ta vidik. Zanima me, ali mislite, da imajo te agencije na voljo dovolj finančnih sredstev za to, da izvajajo vse tisto, kar morajo znotraj azilnega sistema. Na nek način tu mešamo stvari, pre, lagamo več odgovornosti na Grčijo, potem spet na azilno agencijo in tako naprej. Skratka, zanima me proračun. Vesela sem, da mislite, da smo zdaj prišli od ad hoc rešitev na nekaj drugega, ampak kaj to pomeni? ali bomo v okviru sporazuma s Turčjo bili priča čemu bolj formalnemu, ali bo tudi parlament vključen v to razpravo, ali bomo nadaljevali s temi neformalnimi ureditvami in dogovori, namesto da bi zadeve spravili v nekoliko bolj jasen zakonodajni formalni okvir, statutorni okvir, torej, da bi vse institucije lahko polno sodelovali v tem procesu, tudi parlament. Tretja zadeva. Res je, da smo šele na samem začetku pri nekaterih vprašanjih, naprimer, ko gre za preseljevanje ljudi iz Libije. Nas pa seveda zelo skrbi ta sporazum z libijsko vlado. Kako boste spremljali vse te selitve ljudi, glede na to, čemu smo priča v Gambi v tem trenutku, kjer prihaja do neskladnosti med tem, kaj ljudem povemo v Libiji in kaj se potem zgodi, ko dejansko ti ljudje pridejo nazaj v Gambijo. Ali bo kdo o tem poročal? Hvala, Džin. Kolegica Sipel. Hvala, predsednik. Veliko kolegov je že omenilo tega slona v dvorani, ki ga sama ne bom izpostavljala. Bi se pa rada osredotočila na en vidik, ki se meni zdi izjemno pomemben. V številnih razpravah bi morali biti, po mojem mnenju, bolj natančni, da bomo vedeli, o čem govorimo. Tisti, ki bežijo pred političnim preganjanjem, mučenjem, vojno, imajo pravico do zaščite, imajo pravico do statusa azilanta. Tu ne bi smelo biti nobenih vprašanj. Je pa res, da veliko ljudi beži zaradi slabih življenjskih pokojev, zaradi pomankanja priložnosti. Ampak to nažalost ni dovolj dober razlog, da bi nekomu podelili status azilanta. Zato me zanima, kaj bomo storili za to, da zagotovimo okoliščine, v katerih bomo lahko vse te neopravičene ljudi poslali nazaj domov. Zanima me, kakšno sodelovanje potrebujemo, da se izognemo temu, da ne bodo ti državljani vedno znova poskušali priti v Evropsko unijo, ne da bi kadarkoli spoh imeli možnost za to, da tu ostanejo. Zato me zanima, komisija, kaj pripravljate med posameznimi generalnimi direktorati. Slišali smo že, da govorjenje o razvojni pomoči, o zakonitih poteh priseljevanja ni rešitev. Potrebujemo druge odgovore. Zanima me, če se morda pogovarjate o tem, da bi spremenili naprimer kmetijske, trgovinske politike ali moramo spremeniti tudi sporazume o gospodarskih partnerstvih, ali bomo končno našli trajno rešitev, ali bomo uspeli vzpostaviti sodelovanje z državami izvora, ali bomo še naprej govorili o teh delnih majhnih rešitev, ki dolgoročno ne bodo ničesar rešile. Hvala lepa, na koncu še Sophie Intveld. Yes, Hvala lepa, predsednik. Srečno novo leto vsem. Naj bo leto 2018 leto, ko bomo končno vzpostavili pravi, učinkovit, nov okvir za reševanje migracijskih vprašanj. Kaj ne bi bilo to čudovito? Najprej glede tega slavnega slona v dvorani. Pravi problem je v tem, da nimamo sveta, vsaj ne na področju priseljevanja Imamo 28 držav članic, ki se kar spotikajo druga ob drugo, katera bo strožja, podajo si ta vroč kostan, uveljavljajo nacionalne politike, niti najmanj pa jih ne zanima to, da bi našle rešitve. Večkrat smo že ugotovili to tudi v tem parlamentu, enako velja tudi za komisijo, namreč, da je moč najti rešitev. To se da storiti. Je pa seveda veliko lažje zgolj igrati igricem. Nimam veliko vprašanj in pripomp, namreč številne zadeve so že bile izpostavljene. Me pa zanima nekaj v zvezi z izvajanjem. Res je, da v tem trenutku spreminjamo azilni svežen, ta širši svežen, če mu lahko tako rečem. Zanima pa me, kaj je z izvajanjem pravil, ki že obstajajo. Pa nimamo misli zgolj azilne politike, temveč tudi temeljne pravice. Verjetno mi ni treba osebam v tej dvorani jasno in glasno povedati, da nekatere vlade nimajo občutka, da bi jih zavezovale temeljne pravice Evropske unije, ko gre za izvanje azilne politike. Mislim, da bi se morala tako parlament kot komisija manj plašno lotiti komuniciranja o migracijah. O migracijah lahko komuniciramo, ne da bi to vedno znova označevali kot problem. Poglejte si, kaj počnejo prijatelji na drugi strani te velike mlake. Njihov uspeh temelji na migracijah. Zakaj vedno sklepamo, da so migracije problem? Res je, da moramo najti rešitve, da moramo upravljati z migracijami, obstajajo pa tudi zgodbe o uspehu in koristi, tako da predlagam, da tudi to omenjamo. Gospod Mordju je govoril o zlorabi azilnega sistema, tudi drugi ste to izpostavili. Seveda nujno potrebujemo zakonite poti tudi za delavce imigrante. Ljudje se selijo v drugo državo zato, da bi lahko tam zaslužili in delali, ampak to ni zločin. Seveda ima vsak pravico, da se preseli domov, drugam, da zasluži bolje za svojo družino in zase. Ljudem je treba dati priložnosti. Mi kot parlament bi morali biti nekoliko bolj samokritični, kajti zdi se mi, da izpuščamo te priložnosti, ki jih imamo, zato da storimo nekaj pozitivnega. Na koncu pa naj povem, da se popolnoma strinjam z Jean Lambert. Nič več neformalnih. Sporazumov. Imamo pravne instrumente za vračanje in tako naprej. Slišali smo tudi par besed o Libiji. Vesela sem, da so se končno zadeve premaknile in da ljudi vsaj nekatere rešujemo. Ampak grških otokov še niste omenili. Vem, da je vedno več ljudi bilo preseljenih z otokov, ampak še vedno je na tisoče oseb ki so obtičale na teh otokih v bednih, sramotnih pogojih in to v Evropski uniji, iz čisto političnih in nobenih drugih razlogov. Ne zato, ker mi ne bi bili logistično zmožni ljudi spraviti od tam, iz političnih razlogov so tam. Tako da me zanima, ali se bomo še naprej obračali stran, si zatiskali oči, pred vsemi temi ljudmi, ki tam zmrzujejo, ki so samomorilni, ki so v hudih pogojih. Simon. Hvala. Preden se še enkrat ogosita Simon in Nikolaj, bi vas prosil, da se še nekoliko potrudite in ostanete v dvorani, ko bomo obravnavali naslednjo zelo sorodno točko. Še sam bi rad nekaj izpostavil. Kolegi so precej pesimistični glede tega, kako poteka delo znotraj trialoga, kako smo do sedaj komunicirali s svetom. Zato bi vas rad vprašal, naprimer, glede modre karte. Modra karta sama po sebi ni najbolj pomemben zakonodajni akt sama po sebi, ampak če se navežem na to, kar je povedala gospa Kjenge, v parlamentu smo zauzeli jasno stališče glede zakonitih poti priseljevanja, mislim, da bi morali tudi komisijo pohvaliti, ker je zauzela res pozitivno stališče do teh vprašanj. Vi ste uporabili precej optimistično formulacijo, zato me zanima, odkot črpate ta optimizem, obstaja kakšen razlog za njega. Res se opravičujem, ampak mislim, da parlament res ne bi mogel bolj trdo delati, bolj celovito delati preko vseh političnih skupin. Mislim, da smo res ugodili uh, kjer se je le dalo, tudi komisiji. Mislim, da je bila situacija res iz učbenika, ampak če smo čisto pošteni, sem, sam sem predsednik, tako da ne bom ravno najbolj pravičen in pošten, ampak se bom kar skliceval na to, kar so povedale kolegice in tveti in ostali. Situacija je, kakršna je. Ampak, če nam to ne bo uspelo razrešiti, potem bomo res v težavah. Zato me zanima, ali Ste optimistični, imate velike upe glede bolgarskega predsedstva, bolgarskega predsedstva danes žal ni tu. Pa še glede preseljevanja. Ali ste tu porabili drugačno zgodbo? Ne, strin, ne bom rekel, da se ne strinjam glede številk, ampak po našem mnenju bi države članice morale storiti več na področju preseljevanja. Številke so v tem kontekstu še vedno zelo nizke. Številke, ki ste jih vi navedli, verjetno niso na ravni obveznosti, ki so jih prevzele države članice. Sam se sicer strinjam z vašimi navedenimi številkami, ampak če jih lahko bolj predstavite. Hvala. Okay, um... Dobro, veliko vprašanj bom storil vse v svoji moči, da vse preletim in na eh, vprašanje tudi odgovorim. Gospa Kjenge, 8. januar je bil zelo žalosten opomnik na to, da je vsako človeško življenje, ki ga izgubimo, tragedija. 8. januarja je 64 oseb izgubilo življenje v morju, samo 8 smo jih zaenkrat našli. 620 tisoč oseb smo rešili v zadnjih nekaj letih, tako da smo lahko tudi pozitivni zaradi tega, ker se je zmanjšalo število mrtvih. Moramo postoriti seveda vse, kar se le da, zato da preprečimo izgubo življenj. Če odgovorim na vaše vprašanje, tudi na vprašanje gospe Intveld glede teh zakonitih poti. Na tem področju je pristojnost še vedno v veliki meri v rokah držav članic. Mi smo skušali države članice združiti in jih soočiti z realnim stanjem. Ko partnerjem pojasniš, da morajo v vseh okoliščinah preprečiti nezakonite migrante, Ampak problem je, da mi nimamo na voljo zakonitih poti za priseljevanje in jim tudi težko nekaj s tem v zvezi ponudimo. Mi smo sicer zdaj septembra sprožili za misel, da bi države članice ponovno posedli za mizo in jim rekli, pogledajte, več partnerskih držav imamo. Severnoafriške države, naprimer, imajo na svojem trgu dela določena znanja in veščine, ki jih tudi mi potrebujemo. Lahko bi, naprimer, tu sklenili kakšna migracijska partnerstva. So pa tudi države v podsaharski Afriki v tem trenutku, imamo v mislih predvsem Gambijo, Gvinejo, morda Niger. To pa so države, ki imajo, naprimer, prebivalce z veščinami, ki jih potrebujemo tudi v Evropski uniji, tako da bi lahko naše povpraševanje uskladili z vašo ponudbo in v tem kontekstu odprli zakonite poti priseljevanja, da bi lahko vaši delavci zakonito prišli delati v Evropo. Še ta mesec se bomo z državami članicami pogovorili o tem, s katerimi državami bi lahko sodelovali na tak način in upam, da bo ta ideja zaživela v praksi nekje do maja. Sam in tudi kolegi, ki delamo na tem, se bomo seveda lahko vrnili tudi v vaš odbor in vam poročali o tem, kako napredujemo. To vam lahko obljubim. Je pa res, da bo verjetno treba okrepiti tudi uh, finančna sredstva, da bodo države pripravljene povezati tudi svoje zmogljivosti. Veliko stvari se opravlja na nacionalni ravni, ampak problem je v tem, da se teh zmogljivosti ne združi. To pa bi nam seveda omogočilo veliko večjo učinkovitost pri delovanju. In gospa Kenge je to tudi omenila, ko je citirala ta dokument. Lahko vam posredujem tudi več informacij, če vas to zanima. Gospod Niedermüller, prav imate. Mislim, da smo kot svet in parlament dosegli sporazum glede agencij lani. Tudi pri predlogu Eurodax ste videli, da so se zadeve hitro odvile, sprejeli smo jih marca. Uh, S tem se dotika tudi vprašanje gospe Lamberts. Namreč agencije bodo zdaj lahko gradile svoje zmogljivosti, veščine, znanja, pripravile se bodo na reformo dublinskega sistema. Takoj, ko bo reforma sprejeta in zaključena, bodo agencije takoj začele delovati s polno paro. Gospa Intveld, res je, da čakamo na reformo Dublina, ampak agencije bodo potem lahko tudi spremljale, kaj se dogaja in države članice bodo morale sklepati sporazume tudi z agencijo in skrbeti za to, da izvajajo vsa obstoječa pravila. Peter, se pa ne strinjam s teboj glede ene pripombe. Nekoliko krivično bi bilo kriviti za vse estonsko predsedstvo. Estonsko predsedstvo si je res izjemno prizadevalo, ampak enostavno ni bilo dovolj podpore strani držav članic, da bi dosegli napredek pri tej točki v tem trenutku. In moj optimizem verjetno izhaja iz tega dvotedenskega božičnega predaha. Mislim pa, da smo lahko optimistični, zato ker so na ravni voditeljev priznali, da potrebujejo reformo dublinskega sistema in skupnega azilnega sistema in so pripravljeni na tem delati, zato da bomo imeli dolgoročno vzdržno politiko tudi na področju azila, ki jo bo moč upravljati. Zdaj se nam je ponudila priložnost, da storimo več o tem. Tudi agenda voditeljev o tem govori, tudi na junijskem svetu so sprejeli sporazum s tem v zvezi. Je pa res, da nas kljub temu čaka še veliko dela. Kadarkoli svet sprejme sporazum, je na nekaterih področjih ta sporazum precej drugačen od stališča, ki ga je sprejel parlament. Potem pa je treba ta stališča seveda uskladiti in čakajo nas naporne razprave. Gospa Spinelli. Nisem želel dajati vtisa, da je zmanjšanje števila nezakonitih migrantov oziroma povečanje števila vrnenih oseb humanistični dosežek. Je pa to ključni del holističnega pristopa k migracijam, ki nam omogoča, da ponudimo zaščito tistim, ki so do nje upravičeni, idealno preko preseljevanja in ne tako, da morajo te osebe plačati tihotapcu, da jih prepelje v Evropo. Glede tega bi res rad bil zelo jasen. iz Evropske unije se v Libijo trenutno oseb ne vrača. V tem trenutku ne. Res pa je, da sodelujemo z mednarodnimi partnerji, IOM-om in UHCR-om, ker želimo poskrbeti za to, da se omogoči prostovoljna vrnitev pod pogojem, da se ponudi tem osebam, nek dostojen svežen za integracijo, torej za vse tiste posameznike, ki so trenutno v Libiji in se želijo vrniti domov ter ne iščejo azila ali zaščite v Evropski uniji. Tisti, ki so prosilci za azil, pa imajo možnost, da jih eh, evakuiramo iz Libije v Niger in iz Nigra jih potem preselimo statusom zaščitene osebe v Evropske unije. Nikogar pa ne vračamo iz Evropske unije v Libijo. Tudi tam sodelujemo z mednarodnimi organizacijami. Glede Nigra težko komentiram, kaj države članice počnajo v smislu vojaških operacij, lahko pa povem, da mi sodelujemo z nigrskimi oblastmi, ker želimo okrepiti njihove zmogljivosti, zato da bodo lahko razbili te tihotapske obroče, zlasti, ko gre za tihotapljanje ranljivih ljudi. Obsežno smo tudi preiskovali možnosti, da bi odprli druge socialno-ekonomske možnosti, da bi se zoprstavili tih otapcem tudi v Agadešu, tudi z Nigerom sodelujemo, ko gre za upravljanje meja. Tudi to so razlogi, zakaj je prišlo do precejšnjega zmanjšanja števila oseb, ki pridejo iz Nigra v Libijo. Nekje smo bili priča temu, da se je število prihodov zmanjšalo 70 tisoč na 7 tisoč mesečno. To so najboljši rezultati, kar smo jih dosegli. Gospa Mecola in gospa Intveld sta obe komentirali izvajanje načrta za zonanje naložbe. 44 milijard evrov gre, gre večinoma za sredstva iz zasebnega sektorja, teh 44 milijard namenjamo Afriki, zato da bi tam omogočili zaposlitvene možnosti. Je pa res, da bomo tudi tu morali storiti korak naprej. Gospa Grapini, ali je v Evropski uniji jazilni sistem popoln? Nikakor ne, naj podam dva primera. Naprimer, ko gre za stopno priznavanja afganskih državljanov. V Evropski uniji je ta stopnja nekje od 99 odstotkov do nič odstotkov. Pa naj bi imeli skupen evropski azilni sistem. Ne bom rekel, da je treba zdaj v vsaki državi zagotoviti enako stopnjo priznavanja, ampak nobene konvergence ne moremo zagotoviti, če obstaja takšna divergenca. Enako velja tudi za postopke. Azilni postopki nekje trajajo nekaj mesecev, vključno s pritožbo, v drugi državi pa trajajo več let. Tudi kakovost se precej razlikuje. Zato se moramo, po mojem, teh vprašanj lotiti tako preko reforme skupnega azilnega sistema, pa tudi preko učinkovitejšega izvajanja eh, zakonodaje in statutov. Namreč, če tega ne bomo storili, bomo spodbujali sistem kupovanja statusa azila po Evropi. Sam se bom zdaj omejil zgolj na migracijske vidike. Moram reči, da bi lahko ta izjava oziroma sporazum med Turčijo in Evropsko unijo še naprej deloval, tako da iz Turčije ne pričakujemo večjega navala oseb v Evropsko unijo. Gospa Lambert, ali je proračun zadosten za jaso e v primerjavi z eh, obaljno stražo in mejno stražo? Frontex je že imel zagotovljene dodatne pristojnosti, tako kot bo Peter razrešil težave s svetom glede azilne agencije in ko bomo imeli azilni urad, ki se bo preoblikoval v azilno agencijo, bomo potrebovali več sredstev, kajti tudi azilni urad ima zdaj nove naloge, nove odgovornosti. Imajo zdaj bolj okrepljeno vlogo pri spremljanju, bolj okrepljeno vlogo tudi pri nudenju podpore. Enak bazen kadra bomo potrebovali kot pri obaljni straži in mejni straži še vedno nimamo agencije na tem področju, zato ker države članice še vedno niso vedno pripravljene ponuditi pomoči pri preseljevanju. Potrebujemo dodatna finančna sredstva tudi za EASO, da bo lahko EASO pomagal predvsem Italiji in Grči. Skratka, to moramo skrbno spremljati. Glede izjave EU Turčija. Parlament ima tu svojo vlogo, tudi ko gre za izvajanje sklada za begunce za Turčijo. Zdaj ste bili povabljeni kot opazovalec v osmerjevalni odbor. Zagotovo boste imeli tudi vi besedo pri tem, ko bomo o tem govorili, pa tudi na drugih področjih, ki so vaše pristojnosti, naprimer liberalizacija vizumskega režima. Tam bomo spoštovali vaše prerogative in pravice. Glede spremljanja vračanja, kaj se zgodi potem, večina teh ukrepov se izvaja v sodelovanju z IOM-om. IOM spremlja, kaj se dogaja s posamezniki, ki jih vrnemo. Gospa Lambert, tudi sam sem slišal o tem, da ljudem obljubijo nekaj, potem pa doživijo nekaj posem drugega, ko jih vrnejo iz Libije. Tudi sam želim bolje razumeti trenutno situacijo. Gospa Sipal, prav imate. Vi in gospa Intefel ste to omenili. Lahko gledamo na migracije kot na grožnjo, lahko pa kot na priložnost. Migracije ne bodo kar izginile, zato je naša dolžnost, pravzaprav je nuja, da gledamo na migracije kot na priložnost, sodelovati moramo s partnerji, da bomo migracije uspešno upravljali. To velja tako za razvojno pomoč, kot tudi za zunanje naložbe, pa tudi, ko gre za oblikovanje zakonitih poti priseljevanja, ko gre za preseljevanje tistih, ki so upravičeni do zaščite. Zagotoviti moramo zakonite tudi gospodarske poti za tiste, ki želijo priti delati v Evropo, zato da bi izboljšali svoj življenjski standard. Preveriti moramo tudi trgovinske sporazume, ali so ustrezne ali ne. Veliko smo že dosegli na tem področju, tudi z različnimi trgovinskimi spodbudami. Smo pa dosegli napredek tudi pri kmetijski politiki v zadnjih letih v odboru za razvoj se veliko s tem ukvarjajo. Se mi pa zdi, da razumem tudi politično stališče, ki stoji za tem vašim vprašanjem. Afriške države morajo postati naš partner. Potem, gospa Infeld, kako bomo bolje uveljavili že obstoječa pravila? No, mediji sicer ne govorijo o tem, ampak gledajte, ko smo sprejeli to sporočilo, um, najprej se je govorilo o tem, torej uh, Polska, Češka, Mačarska, uh, te tri države smo postali prizadišče, ker niso izpolnevali svojih obveznosti glede uh, premestitve. Prav tako, druga stvar, pa smo tudi tožili Mačarsko zaradi neustreznega azilnega sistema in pa uh, sistema prehodov, ker njihova ureditev ni bila v skladu z akijem. Torej, nekaj že počnemo, potem imamo tukaj še druge pilotne postopke, ker imamo nekatere druge pomisleke glede delovanja držav članic. Potem, gledajte, če ni dogovora pri Dublinu, potem to še ne pomeni, da se nasplošno ne bo uveljavljalo predpisov in zakonodaje, ravno obratno. Potem grški otoki. Ja, seveda smo zelo pozorni, Eh, pri tem v zadnjih mesecih smo sodelovali z grškimi organi in smo tudi namenili 1,3 eh, milijarde evrov pomoči za grške organe, torej kar ehm, visoka vsota. Zelo smo se utrudili. En praktičen primer. Naprimer, nekateri ljudi smo preselili iz um, taborišč v nekatere stanovanja, ki so najemo, sploh sedaj po zimi torej. Pa še nekaj, kar je tudi nujno, predvsem je treba eh, iz Grče vračati ljudi v Turčijo, sploh če njihove azilne prošnje niso bile sprejete. To se zdaj ne dogaja za dosti. Če bi torej to pospešili, mislim, da bodo eh, pritiski na Grčko to bih manjši. Potem pa še vprašanje predsednika. Optimizem pa modra karta. No, mislim, da sem optimističen predvsem zato, ker vendar države v glavnem so ugotovile, da potrebujemo skupen azilni sistem. Torej, prav je, da dosežemo dogovor, to je nujno. Če bomo to vsi ugotovili, da je to res nujno, potem mislim, da bomo tudi malo prišli do boljšega sistema modre karte. Prav tako pa moramo uh, tudi spoznati, sploh države, da dejansko moramo doseči napredek, da želimo več Evrope na teh področjih, ker če tega ne bomo ugotovili, si tega ne bomo priznali, potem bomo težko našli rešitev kot pravite, ja, seveda potrebujemo boljše sklavanje, več skupnih točk in pa večjo evropsko vrednost pri našem delu. In potem še na koncu premestitve. Uh, ja, številke so dokaj nizke, to je res, ampak smo pa vedeli, da um, eh, gledajte, nekateri imajo pravico do premestitve, da smo marsikaj dosegli. Uh, Eh, glede, ta prak 75 odstotkov, to mi ni ravno všeč. V Dublinu moramo to popraviti in Grčija in Italija še vedno potrebujete solidarnost, tudi danes. Torej, to so države v prvi bojni vrsti in marsikaj počnejo za druge države članice EU. In glede, vendar morate tudi te države vedeti, da če obstaja kriza, da jim bomo pomagali. Hvala lepa in se opravičujem, ker sem predolg. Uh, gospod Nikolaj, Eh, je sprejel to, da ne eh, bo podal dodatnih pripomb, ker že čakamo goste pri naslednji točki. Gospod Bađo, lepo prosim, pridite sem na odr. Res hvala lepa vsem, hvala lepa um, gospod Samo, gospod Nikolov. Um, hvala lepa za te komentarje. Res zelo cenimo to sodelovanje. Thank you kolegi. Najprej se pročujem našim gostom. Torej smo uh, sedaj na naslednjo točko, začne nekoliko poznaje kot predvideno. Sedaj gosti prihajajo sem. Torej gospod Bađe prihaja sem na oder. Torej, tukaj imamo um, 28 ukrepov za globalni pakt. In kot vsi veste, Um, tukaj ukrepimo odnose med odborom in pa svetim sedežem. S tem sodelovanjem smo začeli že prej, še preden je sploh papež prvič govoril o parlamentu novembra. In svetim sedežem smo vse skozi sodelovali že predtem. Uh, sploh v povezavi z sami begunci. Sedaj pa tukaj uh, oče Bađo, ki je predstavnik svetega sedeža. Nimamo veliko časa, nažalost. In, um, torej, sveti oče um, eh, Bađo, lepo prosim, da čim bolj um, skrašite svojo predstavitev, oziroma prosim, da kar čim prej začnete. Se opročujem, ker smo vzeli nekaj časa in res um, dobrodošli. Upam, da potem lahko še slišali nekaj vprašanj za vas, po vaši predstavitvi, gospod Bađo. E Hvala lepa. Hvala lepa za vabilo. Torej, ne predstavlja teh 20 ukrepov za migrante in begunce. Torej, mi da bi potem do leta 2018 prišli do tega skupnega dogovora. Umanos Progoslorin, torej apostolsko pismo, je poslal papež Frančišek in je pozval k usklevanju. Svet za pravičnost in mir je dejal, da je treba v postopek vključiti tudi različne uradnike, tako da bi povečali blaginjo ljudi. No, ampak vidimo, kako hude so razmere pri migrantih. To je rezultat konfliktov in pa nad različnih naravnih in drugih katastrof. Zato potrebujemo mednarodni odziv pri teh vprašanjih migracij. Prav zato smo sedaj vzpostavili poseben način sodelovanja za migrante in begunce. Ta tema je zelo kompleksna nekaj treba nujno narediti, globalno gledano. Prav zato se je v to vključila tudi crkva, tudi mi želimo pomagati. Prav je, da tudi sveti oče pove svoje mnenje in da nas usmeri v pravo smer, da bomo čim bolje poskrbeli za begunce in migrante. To vprašanje migrantov in beguncev je sedaj izpostavila pomembno nalogo svetega sedeža, torej da pomagamo ljudem pri njihovih težavah, v času njihove žalosti, sploh še ne pomagati ljudem, ki najbolj trpijo. Naša naloga torej, je, da pomagamo crkvi nasplošno na lokalni, državni in mednarodni ravni. Sploh bi že pomagati ljudem, ki nimajo spremstva nima nobene pomoči, torej zato morajo oditi v druge države ali pa morajo zbežati pred težavami. Sploh se osredotočamo na ljudi, ki so v zelo težavnih okoličinah. Danes se soočamo z največjim številom migrantov in Cerkev mora seveda izraziti solidarnost z vsemi temi osebami, kot tudi z mednarodno skupnostjo. Številne osebe so prisiljene zapustiti svoje domove, svoje družine zaradi preganjanja, nasilja, naravnih nesreč, revščine. Priznati pa moramo, da je migracijski odziv naraven odziv na krize, je praktično neke vrste pričanje o tem, da si vsak človek želi sebi zagotoviti boljše življenje. To je realno stanje. Upoštevati je treba duhovno in materialno plat. Je pa res, da vse skupaj močno vpliva na odziv in odnos oseb posod po svetu. Tudi v tej krizi so izkušnje pokazale, da lahko najdemo skupne učinkovite ustrezne rešitve. Cerkov se seveda zauzema za sodelovanje z mednarodno skupnostjo, da bi zagotovili spoštovanje pravic, dostojnosti, svoboščin vseh subjektov, vseh ljudi, tudi prisilnih migrantov, eh, prosilcev za azil, notranje razseljenih oseb in tako naprej. Postopke, ki so jih sprožili Združeni narodi za ta dva globalna pakta, ko gre za begunce in za zakonite poti priseljevanja, predstavljata edinstveno priložnost za to, da mednarodna skupnost sodeluje, da si deli odgovornost. Cerkev je že večkrat izrazila svoje stališče glede številnih tematik, ki so vključene v ta globalni pakt. Cerkev ima dolgo, raznoliko izgodovino in tudi izkušnje, zato bomo skušali tudi prispevati k reševanju migracijske krize. V Vatikanu smo se posvetovali z različnimi episkovalnimi konferencami pripravili smo 20 akcijskih točk. Te točke so bile sprejete strani svetega očeta, temeljijo na dobrih praksah, označujejo oprijemljiv odziv katoliške cerkve na potrebe migrantov in azilantov. Cerkev ima tudi svoje stališče seveda do migracij in azila. V teh 20 točkah ponujamo praktične odgovore in vsi lahko te točke uporabimo in še poglobimo, kadarkoli smo kot predstavniki cerkve v stikih z vladami in drugimi akteri. V teh 20 točkah najdete integrativen odziv na današnje izzive. Tudi papež Frančišek je to izpostavljal sprejeti, zaščititi, spodbujati, integrirati. To so štiri ključne osi, štiri ključni glagoli, ki predstavljajo nek poziv k ukrepanju. Izhajamo iz tega, kar je trenutno možno in sledimo končnemu cilju. Ta pa je, da oblikujemo skupno, vključujočo hišo, dom za vse. Želimo si, da bi bile te točke neke vrste smernice za vse politične akteri in vse tiste, ki skušajo izboljšati položaj imigrantov, prosilcev za azil, notranje naseljenih oseb in beguncev, zlasti najbolj ranljivih med njimi. Dejstva kažejo, da migracije vse bolj sestavljajo mešani tokovi. V številnih primerjih je težko razlikovati med begunci in migranti. Pogosto imajo podobne potrebe, če ne skoraj da identične potrebe. Posledica tega je, da moramo poskrbeti za ustrezne postopke in da moramo vzpostaviti tudi ravnoteže med obema globalnima paktoma. Oba globalna pakta naj bi imela realni vpliv tudi na življenje ljudi. Zagotoviti si moramo jasno oprijemljive cilje, tudi ko gre za meren rezultatov. Imamo 20 akcijskih točk, torej za te globalne dogovore. Sprejeti je treba globalne dogovore, tudi ko gre za migrante in begunce, do konca leta 2018. Papež Frančišek je predlagal nekaj ključnih načel, na katerih temeljijo te točke. Obljubil je, da bo sodeloval tudi za mednarodno skupnostjo, zato da bi to vključili v globalne dogovore. Zdaj pa bom predstavil nekoliko bolj podrobno teh 20 akcijskih točk. Izpostavil bom tiste elemente, kjer sopadajo te točke z vašimi stališči. Ne bom zdaj vsega bral, dokument ste že prejeli, lahko boste sami prebrali ta dokument, preverili, kje imamo skupne točke. Zagotoviti je treba varne, zakonite poti za priseljevanje beguncev in migrantov. Vsak mora imeti možnost, da se preseli, migracije morajo potekati na urejen način, spoštovati morajo zakone držav članic. Cerkev ustraja na naslednjih točkah v tem kontekstu arbitrarni kolektivni izgoni imigrantov in beguncev je nekaj, čemu bi se morali izogniti. Načelo nevračanja je treba spoštovati, zlasti, če gre za vračanje v nevarne države. Upoštevati moramo posameznikov položaj, ne pa neko splošno stanje v državi. Države spodbujamo, da zagotovijo zakonite poti za, za ko ni to prostovoljno priseljevanje, več bi morali uporabljati študentske vizume in eh, vizume za najbolj ranljive osebe, pa tudi za znanstvenike in tako naprej. Potem potrebujemo programe za preseljevanje beguncev, bolj pogosto bi morali uporabljati vizume za združevanje družin, tudi unuke, stare starše in ostale družinske člane bi morali v to vključiti. Še posebej to velja za državljanje posameznike, ki bežijo iz držav, kjer vlada nasilje, potrebujemo ustrezne programe za sprejem in integracijo. Potem zagotoviti moramo tudi nacionalno varnost, pri katerem je treba upoštevati tudi varnost posameznikov ter spoštovati pravice vseh beguncev, prosilcev za azil in imigrantov, ki vstopajo v Evropsko unijo. To lahko dosežemo preko ustreznega oblikovanja mejne straže, ustrezno je treba usposobiti vse te mejne policiste in stražare, ki se ukvarjajo z migranti, prosilci za azil in begunci. Ne smemo pa dopustiti, da tisti, ki ne smejo vstopiti v državo, v državo vstopijo. Zaščititi je treba tudi dostojanstvo beguncev in imigrantov. Cerkev podarja holističen pristop, to smo slišali tudi v preteklosti, kadarkoli smo govorili o migracijah. V središče je treba postaviti človeka v vseh svojih razsežnostih, spoštovati je treba dostojanstvo in pravice ljudi. Pravica do življenja je najbolj temeljna pravica. Izvajanje te pravice ne more biti odvisno od statusa migranta oziroma statusa posamezne osebe. Cerkev ustraja na naslednjih točkah pri tem. Organi izvornih držav morajo zaščititi svoje migrante tudi preko nudenja jasnih, preverjenih informacij, predniti posamezniki odpotujajo. Potem je treba vzpostaviti ustrezne agencije, tudi oddelke oziroma posamezne enote znotraj ministrstva, ki se bodo ukvarjali s temi vprašanji države, morajo preprečiti zlorabo migrantov v vseh vidikih, tudi ko gre za prisilno delo. Delodajalec mora vedno zagotoviti, da imajo migranti v rokah svoje potovalne dokumente, ne glede na to, kakšen status imajo. To ne bi smelo negativno vplivati na možnost ostanka postopka teh oseb v tej državi. Vsi imigranti bi morali imeti pravico do minimalne plače. Migranti in prosilce za azil ter begunce bi morali postaviti v tak položaj, da bodo lahko v največji možni meri izkoristili svoje zmogljivosti in znanje, to bo koristilo tudi lokalnim skupnostim. To pa lahko zagotovimo samo, če bomo znotraj države omogočili tudi prost protok oseb, če bomo zagotovili dovoljenje za delo, če bodo tudi lokalne skupnosti sodelovali pri sprejemu prosilcev za azil, če bomo zagotovili dostop do telekomunikacijskih sredstev, če bomo oblikovali programe za delovno reintegracijo in socialno reintegracijo za vse tiste, ki se želijo potem vrniti v domovino. Sedmič. Države pozivamo, da poskrbijo predvsem za ranljive mladoletnike brez spremstva, ki so bili ločeni od svojih staršev skladno z mednarodno konvencijo o pravicah otrok. To lahko dosežemo preko identifikacije posameznih alternativnih rešitev, da ne bomo mladoletnike brez spremstva ali nezakonite mladoletne migrante zadrževali ali jih zapirali. Mladoletniki brez spremstva in mladoletniki brez družinskih članov bi morali biti ločeno nameščeni v druge centre, kot so tisti, v katerih so odrasle osebe. Spoštovati je treba tudi konvencijo o pravicah otrok. Mladoletniki ob dopolnjeni starosti 18 let ne bi smeli na vsem lepem postati nezakoniti imigranti. Zagotoviti je treba dostop do izobraževanja vsem imigrantom, beguncem in prosilcem za azil, zagotoviti je treba dostop do uh, osnovnošolskega, srednješolskega izobraževanja, ne glede na to, kakšen je njihov migracijski status. Enak standard mora veljati za njih kot za ostale državljanje. Države spodbujamo, da migrante in begunce obravnavajo tako kot vse ostale, zagotoviti morajo dostop do zdravstvenega sistema, poleg tega morajo imeti posamezniki dostop do nacionalnih pokojninskih sistemov, v primeru, da se vrnejo imigranti nazaj domov, morajo imeti možnosti pokojnine prenesti. Države članice pozivamo, da preprečijo, da bi imigranti in begunci postali kakršen koli subjekt brez državljanstva, državljani, ki naprimer pridajo k nam in se jim tu rodijo otroci, morajo imeti možnost, da ti njihovi otroci dobijo državljanstvo države, kjer so se rodili. Spodbujati je treba tudi humani razvoj beguncev, migrantov in prosilcev za azil, pri čemer moramo sodelovati z lokalnimi skupnosti. Cerkev ustraja na naslednjih točkah v tem kontekstu. Države članice spodbujamo, da zagotovijo priznanje, tudi ko gre za razvoj zmogljivosti in veščin vseh teh posameznikov omogočiti jim je treba, da se vključijo v terciarno izobraževanje, da jim omogočimo tudi opravljanje vajništva, pripravništva, da jim omogočimo dostop do drugih oblik izobraževanja, da bodo lahko imeli tudi možnost, da se priznajo, naprimer, diplome, ki so jih pridobili drugod. Delo se migrante, prosilce za azil je treba ustrezno tudi socialno in gospodarsko vključiti v izobraževanje družbo, ne glede na to, kje bodo ti posamezniki živeli. Vsi imigranti in prosici za azil morajo imeti pravico do dela. Nim je treba omogočiti tudi informativno gradivo v njihovem jeziku in omogočiti dostop do tečajev jezika države, v kateri so. Ohraniti je treba tudi dobrobit družine, ne glede na to, kakšen je status migrantov. Zagotoviti je treba uh, združevanje družin v širšem smislu, omogočiti moramo vsem tem združenim družinskim članom, da opravljajo delo, preprečiti je treba kakršnekoli delovne zlorabe, ko gre za mladoletnike, zagotoviti moramo, da bodo. Uh, otroci, če bodo delali, to počeli tako, da to ne bo šlo na račun njihovega zdravja ali možnosti za izobraževanje. Ko gre za migrante s posebnimi potrebami, bi morali zagotoviti enake možnosti, kot jih imajo ostali državljani, ne glede na to, torej, kakšen status imajo. Vse invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami morajo imeti možnost dostopati do programov, ki jih omogočamo tudi nacionalnim državljanom. Sodelovati moramo z razvojnimi in drugimi humanitarnimi agencijami, ki upravljajo migracijske tokove, zlasti, ko gre za begunce, ki bežijo pred oboroženimi spopadi. Vsak bi moral imeti možnost, da uživa pravice, ki jim pripadajo, ne glede na to, kakšen status imajo se pravi socialni sistem, zdravstveni sistem, izobraževalni sistem mora biti na voljo vsem. Tudi lokalne družine, ki so naprimer v slabšem položaju, imajo take možnosti in enako moramo zagotoviti tudi migrantom. Potem je treba zagotoviti tudi svobodo veroizpovedi za vse migrante, prosilce za azil in begunce, ne glede na to, kakšen je njihov migracijski status. Obogatiti je treba lokalne skupnosti tudi preko večje udeležbe migrantov in beguncev. Prisotnost migrantov, beguncev in prosilcev za azil predstavlja priložnost, če bomo to znali izkoristiti. Večkrat smo to slišali tudi pri prejšnjih govorcih. Tako za lokalne prebivalce, kot tudi za tujce bo to nekaj koristnega. Vsi se bomo lahko zajemno kulturno bogatili na tak način, s tem pa bomo prispevali k razvoju naše družbe. Na koncu pa crkva ustraja tudi na naslednjem. Spodbujamo države članice oziroma države, da poskrbijo za integracijo posameznikov. Spoštovati je treba tudi kulturo drugega. To lahko dosežemo tako, da ob rojstvu podelimo državljanstvo otrokom beguncev in migrantov. Tudi migrantom in beguncem moramo zagotoviti možnost, da pridobijo državljanstvo. Omogočiti jim moramo dostop do jezikovnih tečajev. Zlasti to velja za tiste, ki so že dlje časa na ozemlju. Države spodbujamo, da uporabljajo pozitiven diskurs, ko gre za begunce, migrante in prosilce za azil. Financirati je treba tudi vse dejavnosti medkulturnih izmenjav, širiti je treba dobre prakse, ko gre za integracijo migrantov in beguncev. Zagotoviti moramo, da bodo tudi javni glasi objavljeni v jezikih, ki jih govori večina migrantov, to treba spodbojati tudi na lokalni ravni. In še zadnja točka. Tisti, ki bežijo zaradi humanitarnih kriz, morajo biti vključeni tudi v sistem prostovoljnega vračanja s pomočjo. To lahko dosežemo, naprimer, če bomo povečali sredstva, ki so namenjena za infrastrukturo in za razvoj v državah, kamor vračamo posameznike priznati moramo tudi diplome in nazive delavcev, ki so jih pridobili v tujini, zlasti, ko gre za integracijo teh oseb na trg dela na nacionalni ravni. Torej še dobrodošli zaščititi, provirati in potem še integrirati. Sedaj pa gremo naprej, se pravčujem, ker nisem tega prepovedal. Večkrat smo ob različnih priložnostih predstavljali ta predlog. Besedilo smo posredovali tudi sekretarjatu vašega odbora. Dobili boste tako besedilo akcijskih točk, kot tudi moja predstavitev. Hvala lepa. Oče Bađo, res se obračujem, eh, ker ste morali hiteti. Vem, da ste zavedali, kako je s časom. Torej, res, nažalost, ste morali hiteti. Pa še nekaj, kolegi. Tudi na začetku sem bil sam precej hiter pri uvodnih besedah. Torej, še enkrat. Torej, ta oddelek svetega sedeža je bil spostavljen um, torej, v Vatikanu. Papež Frančišek je podal to pobudo kot odziv na težave s uh, migranti in begunci. Torej, sedaj ste tudi del tega procesa. Cerkev se je tako tudi politično vključila to vprašanje, če lahko tako rečem. Pa še nekaj, uh, eh, začetno Hernade sem se pogovarjali uh, in tudi z apostolsko inicijaturo um, eh, smo se pogovarjali, upam, da sem to prav izgovoril. teh 20 točk je pogosto povezanih tudi z našim zakonodajnim delom tukaj v parlamentu. Torej vse to je medsebojno povezano. Ne gre za to, da ste se kar tukaj pojavili, da ste padli z deba. Ne, ravno obratno. Um, vse skozi sodelujemo tudi na dolgi rok. Torej tudi preko različnih služb. Um, to sem želel povedati, potem pa še pa drugo se poznajo, ampak zaenkrat pa dam besedo kolegom. Gospa Kenge, prosim, vi ste prvi. Eh, Hvala lepa, Klod. V tem svojem prispevku ne bom toliko izpostavljala vprašanj, temveč se bom raje dotaknila tistih elementov, ki so skupni nam in temu dokumentu, kajti zdi se mi, da bi nas te točke morale voditi tudi pri skupnem delu. Za hip bi se rada vrnila korak nazaj. Leta 2014 se je vse začelo spreminjati, zahvaljujoč temu, da je na oblast prišel papež Frančišek. Julija 2013 je šel na Lampeduzo in v morje je vrgel šapek rož, zato da bi nas spomnil na to, da govorimo o osebah, da so migranti osebe. Pred tem datumom je bilo vedno govora o nekih nezakonitih subjektih, ki so bili kot neke vrste duhovi. Dokler pa papež ni prišel na položaj, so bile stvari drugačne. Mislim pa, da nas je papež vodil na nek način tudi pri sprejemanju političnih odločitev, ko gre za reševanje na morju. Naprimer, Italija je sprejela tudi Mare Nostrum, to je največji humanitarni projekt, v katerem smo rešili več kot 150 tisoč oseb. Številne točke, ki ste jih izpostavili, so skupne tudi naši resoluciji, ki smo jo z veliko večino sprejeli v tem parlamentu. Šlo je za holističen pristop do sredozemskih politik. Ne bom predolga v tem prispevku, zato ker sem res vesela, ker zdaj vidim, da ste v tem dokumentu upoštevali ne zgolj vaš pogled, temveč tudi mednarodno pravo ter mednarodne norme in standarde, ki veljajo za zaščito človekovih pravic. Mislim, da je to daljnosežen dokument. Daljnosežen, sodoben dokument spoštuje pravice, pa tudi dostojnost ljudi. Še par točk bi rada izpostavila iz tega vašega dokumenta. Vi ste izpostavili štiri odseke v tem dokumentu, Rekli ste, da moramo poskrbeti za sprejem, skratka sprejeti, spodbujati, integrirati in tako naprej. Zagotoviti je treba varnost. Vedno moramo dati prednost varnosti posameznikov in ne varnostni nacionalni ravni. Zaščititi je treba pravice prosilcev za azil in migrantov. Omenili ste tudi zaščito diaspore. Tega se pogosto ne omenja. Diaspora je beseda, ki se v državah članicah ne uporablja pogosto. Ko smo govorili o partnerstvu med Evropsko unijo in Afriško unijo, smo mi priznali tudi, kakšno vlogo igra diaspora. Zato sem vesela, da ste tako daljnovsežni, daljnovidni. Potem omenili ste državljanstvo. Veliko dela nas tu še čaka, tudi moja država Italija, pa tudi številne druge države članice morajo to opraviti še veliko dela. Priznati moramo pravico do državljanstva vsem tistim osebam, ki se rodijo v Evropski uniji. Tako da se obračam tudi na vas, da bi skupaj sodelovali. Vem, kako predano vi delate na vprašanje državljanstva. Zaključujem še zadnjo točko, ki se mi zdi prav tako dolovidna in jo res cenim. Gre pa za to, da vi kot katoliška crkv v točki 17 pravite, da je treba vedno zagotoviti svobodo veroizpovedi, tudi ko gre za izvajanje te veroizpovedi. To velja za vse begunce, prosilce za azil in migrante, ne glede na to, kakšen je njihov status. Vi ne zahtevate pristop katoliški cerkvi, zahtevate svobodo veroizpovedi. To je v tem trenutku zelo pomembno, tudi z vidika dialoga. Tako da najlepša hvala. Ta dokument si bomo zagotovo vzeli k srcu. Hvala. Um, hvala, Cecilia. Hvala, gospodine. Hvala lepa očetu Badžu za ta akcijski načrt. Hvala lepa tudi papežu, ki je služil kot navdih za ta načrt. Par bistvenih točk bi rada izpostavila. Podobnost potreb med begunci in migranti socialna integracija, potem združevanje, razširjene družine. Zelo ste kritični do seznama varnih držav. Pravite, da bi morali ocenjevati možnost dostopa do uveljavljanja pravic za vsakega posameznika, ne glede na to, kakšen je njegov migracijski status. Še par vprašanj glede akcijskega načrta. Najprej, v tem načrtu episkopalne konference pozivate k temu, da ta načrt posredujejo svojim vladam. Še posebej pristojnim ministrom. Ampak zanima me, kaj se bo zgodilo na teh škofovskih konferencah v nekaterih državah Evropske unije, kjer so še posebej oklevali glede migracij, če sem nekoliko blaga v izraženju. Naprimer na mačarskem in na polskem, kako bo škofovska konferenca tu delovala. Naslednje vprašanje se nanaša na zakonodajo kakšen je odnos za zakonodajo. V tem načrtu piše, da morajo migracije biti urejen proces, temeljiti mora na zakonodaji vsake posamezne države, ki jo to zadeva. Tisto, kar me je presunilo, je naslednje. Zelo malo omenjate mednarodno zakonodajo in mednarodne konvencije, če seveda pustimo ob strani konvencijo o pravicah otrok. Naprimer, ne omenjate zakonodaje, ki je po mojem mnenju temeljnega pomena, ki se ne nanaša zgolj na beg pred vojno, pred diktaturo, gre za pravico, da zapustiš katerokoli državo, tudi lastno državo, kot je to zapisano v univerzalni deklaraciji človekovih pravic to je ločeno od vojnih situacij. Vsak državljan, vsak človek ima pravico, da zapusti svojo državo. Še ena točka, zadnja točka. V tem načrtu govorite tudi o pomenu varnosti oseb. Tu piše, da moramo poskrbeti za ustrezno ravnotežje med varnostjo oseb. Sama bi dodala tudi dostojnostjo oseb in pomisleki, ki se porajajo glede nacionalne varnosti. To je izjemno delikatno vprašanje. Zato je po mojem mnenju tudi tu pomembno omeniti mednarodno zakonodajo. Mednarodna zakonodaja je, oziroma mednarodno pravo je zelo natančno, ko gre za to ravnoteže med tema dvema vidikoma. Mednarodno pravo ne daje prednosti pomislekov, ki jih imajo države na področju varnosti. Hvala. You, Hvala, Barbara. Kolegi, gledajte, po tej točki imamo še um, sestanek uh, in kamera. Torej, samo še dva govorca, um, gospa Infeld in pa gospa Cipel. Če se drugi strinjate, lahko samo še dva. V redu, Sofija. Bom poskušala biti kar sta kratka. Najprej hvala lepa oče Bađo za predstavitev. No, uh, morda nekateri veste, da ne hvalim katoliške cerkve ravno pogosto, ampak vseeno tukaj pa res bi rada pohvala um, crkvo za vstrud, sploh papeža. Tukaj imate akcijski načrt z 20 točkami. Pogosto so to točke zelo podobne kot eh, stališče Evropskega parlamenta. Prav tako uh, ima tudi sama podobna stališča kot enako tudi moja liberalna stranka. Torej, vrednote niso monopol ene ali druge skupine. Včasih so um, torej, uh, skupne nam vsem. Zato res podpiram ta vaš trud in upam, da bomo na koncu nekaj dosegli. Vseeno pa še nekaj pripomp. Ena izmed največjih ovir za to, kako doseči napredek pri 20 točkah, je politika, politiki. Nekateri politiki ne želijo rezultatov. To so pogosto ravno tisti politiki, ki so krščanski demokrati ali pa tudi sami katoliki. Nekateri so kako bi rekla, nekateri so ravno najbolj ostri, trdni nasprotniki humane begunske politike. Tukaj pomeni, na primer, um, ljudi na Polskem, um, na Bavarskem, na Mačarskem, v Avstriji, pa tudi v drugih državah. Torej, ravno voditelji krščansko-demokratskih strank. Torej, kaj počnete pri tem, kako bi lahko pritisnili na te voditele? Oni očitno gredo po poti skrajnih desničarjev in zato želijo pridobiti nekatere voljivce z teh um, skrajnih usmeritev. No, se misle, da še imam pravico do svojega mnenja. Ne vem. Skratka, še nekaj, kar ni povezano s tem akcijskim načrtom, ampak nekaj bi pa še menila. Gledajte, um, ehm, tako da boste videli, kakšno zrače 1. januarja tega leta je bila na Dunaju uh, rojena deklica Azel. Uh, muslimanski starši, uh, torej so bili starši te deklice in nekateri so um, tukaj poslali čestitke, drugi pa ravno obratno, um, pošili so sovraštvo tej novorojene deklici. Se vesela, da je papež govoril proti takšnemu sovraštvu, to je bilo dobro. Ampak mislim, da mora papež tudi izkoristiti svojo moč, da opozori nekatere voditelje, ne samo krščansko-demokratske voditelje, na vrednote, torej da so ljudje prisegli k vrednotam. In to je edini način, da dosežemo teh 20 točk in nasplošno seveda zelo podpiram ta vaš akcijski načrt. Hvala lepa, Birgit, še za konec. Hvala. No, lahko sem kar kratka, kajti to, kar pravi Sofi, um, je tudi moje mnenje. No, grejte, ravno nekatere krščansko-demokratske države, regije ne želijo te solidarnosti. Namenim dve. Na mačarske imamo naprimer 3,8 milijona uh, registriranih katolikov, na polskem pa je 200 odstotkov ljudi um, katoličanov. No in potem ne gre samo za to, da ne želijo beguncev. On je v bistvu sploh za neke odgovornost eh, do evropske scheme za premestitev, sploh niso vključeni v preselitve, nimajo strategije za integracijo, prejemni pogoji v taboriščih so nespremljivi, torej vedno više ograje, eh, zidove eh, gradijo samo zato, ker ne želijo kakršnega to stopa za begunce, imigrante. Torej, seveda, nasplošno potrebujemo enotno stališče, ampak gledajte, eh, moram reči, da včasih, ko se pogovarjam s kolegi iz krščansko-demokratskih strank, ugotovim, da imamo določena skupna stališča. Ampak, eh, gledajte, vas pa sprašujem, kaj počnete za to, da bi dosegli spremembo v teh državah, v teh regijah? Kaj počnete za to ustalovanje z vašimi skupnostmi v teh državah, ki smo jih omenili? Ali lahko kaj storite za to, da bi podprli te skupnosti. Kajti, ne vem, na Polskem ali pa druge imamo določen ljudi, določen skupnosti, ki želijo podpirati migransko politiko, sprejemati begunce, ampak nima pa zadosti sredstev in virov. Ali kaj želite storiti, ali kaj lahko storite, ali kaj počnete, konkretno počnete in ali lahko skupaj kaj naredimo za to, da bi dosegli večji napredek. Hvala. See, that, Hvala lepa. Ja, odlično vprašanje. Z očetom Bačom sem se pogovarjal in vem, da počnejo marsikaj konkretnega. Hoče. Um, ehm, torej, zdaj vam dam nekaj časa, da boste odužili na vsa ta vprašanja. Zato ste tukaj, kaj ne? In italijano. Hvala lepa. Bom skušal odgovoriti na ta vprašanja, najprej v italijanščini, potem v angliščini, kot ste zastavljali ta vprašanja. Hvala gospe Kinge za izraženo pozitivno mnenje. Spinelli, upam, da sem si prav pribeležil vaše ime. Mislim, da se strinjamo glede potreb, ki ste jih izpostavili. Je pa res, da je seznam varnih držav zelo občutljiva zadeva, predvsem, ko gre za merila, po katerih se izbirajo te države. Vi ste pozvali tudi škofovske konference, tudi mi smo jih, da posredujo teh 20 točk, prosili smo jih, da poiščajo predstavnike v vladah, ki so zadolženi za ta dva globalna dogovora, zato da bi našli skupne točke. Mi bomo spremljali seveda različne škofovske konference v tem procesu. Do sedaj smo dosegli res zelo pozitivne rezultate. Nekje 40 neposrednih srečanj smo že opravili med škofovskimi konferencami in vladami. Skušamo uveljaviti nekatere te točke tudi v Porto Vallarti. Nedvomno se vsi strinjamo glede težav in pomislekov. Glede mednarodnega prava, pri teh 20 točkah nismo želeli izredno omenjati posameznih referenc. Prej sem omenil konvencijo o pravicah otrok zgolj zaradi tega, ker sem si to pribeležil v svojih zapiskih ampak v teh 20 točkah boste zagotovo med vrsticami našli številne mednarodne konvencije, Združenih narodov, ILA, pa tudi druge, ki se nanašajo na druga področja, ko gre za diskriminacijo, ksenofobijo. Čeprav to ni izredno vezano na migracije, je to vseeno prisotno v tem našem svetu. Glede pravice posameznika, da emigrira, pogosto sem mm, študentom pojasnjeval, da gre za simetrično pravico. Vsak ima pravico, da živi v svoji državi in da svojo državo tudi zapusti, ampak nima pa istočasno ta posameznik avtomatično pravice, da vstopi v drugo državo. To je asimetrična pravica, o kateri še razpravljamo, preveriti moramo, v kateri meri je pravica do samouresničenja tista, ki nam omogoča, da odločamo o tem, kje bomo to počeli. Še osebno mnenje, za katerega prevzemam odgovornost. Mislim, da je to del diskurza o globalni soodgovornosti. Tudi sveti oče je to večkrat izpostavil. Vse mo ženske in moški na tem svetu bi morali imeti možnost, da se uresničijo kot posamezniki in kot družine posod po svetu. Dokler pa to ne bo možno, se moramo vprašati, kako lahko delujemo, glede na to, da te asimetričnosti še vedno obstajajo. Glede varnosti, varnosti posameznikov, nacionalne varnosti. Tu je veliko sozvočja harmonije, tudi v odnosu do mednarodnega prava. Mi smo izhajali iz pravice. Država ne obstaja brez oseb, oseba ne obstaja brez države. Ne želimo biti mekjaverični. Država ne more obstajati sama zased. Gre za humanistično filozofijo. Država obstaja zgolj zaradi unije drž, državljanov, ki se med seboj dogovorijo, da bodo živele skupaj, tako da država preneha obstajati brez državljanov. Ta dokument mora biti seveda uravnotežen. Sveti oče je v sporočilu 14. januarja, ki je bilo že objavljeno in bo v nedeljo še enkrat objavljeno, rekel, da moramo dati prednost osebni varnosti in nacionalni varnosti bom združil zdaj še ti zadnji dve vprašanji. Potem pa še par vprašanj skupaj. No, gledajte, torej voljivci in pa katoliki. Sveda, v družbi imamo različne naloge, nekateri ne vem, so politiki, nekateri delavci, nekateri um, so kaj drugega, torej smo v polovičnem delovnem času. Uh, na tisoče ljudi je bilo ključnih v to, da smo pozdravili in sprejeli migrante in begonce. Mislim, da v Evropi, pa tudi sicer po svetu, je očitno, da je katoliška crkva vse skozi sodelovala tekom let na tem področju in želimo se potruditi, koliko se le da, na tisoče ljudi, torej delavcev, um, potem sprejema na milijone um, ljudi skupaj z milijoni evrov, ki so tukaj porabljeni. Mislim, da je prav, da je katoliška crkva tukaj vključena. In veseli smo, da smo našli tudi veliko dobrih partnerjev v drugih crkvah, v skupinah z drugimi verospovedmi. In vse skozi smo dobro sodelovali. Smo zelo veseli tega sodelovanja, gospa Kenge. To je res skupen dialog tudi medverski dialog je za nas zelo bistven. Potem še nekaj. Glede, vsakdo ima seveda pravico do svojega mnenja. In če želimo spremeniti mnenje nekoga druga, moramo to storiti z argumenti. Tudi krščansko-demokratski politiki imajo svoje mnenje, pravico do tega. Naš papež je pogosto povedal svoje mnenje leta 2017 in enako počel tudi leta 2018 o načelih in pa o tem, kaj želimo od katoliške skupnosti. Torej, kaj mi želimo tudi od voditeljev ali pa od skupnosti. Želimo podati usmeritve. Jasno je, da moramo tudi vse skupaj postaviti v kontekst. To je pogosto precej težko, ker ti situacije so zelo specifične. Potem je treba tudi poštevati bojazni ljudi. Te so zelo resnične bojazni. Uh, Eh, morda so razlogi napačni, ampak bojazen, strah pa je pravi. Morda so torej argumenti za nekaj napačni, ampak čustvo pa je tisto pravo in resnično. Tukaj zato sodelujemo številni skupnostmi. Lahko bi naštel veliko pomenih ukrepov v različnih evropskih državah. Tukaj lahko menim na tisoče dobrih ukrepov, dobrih praks. In moram reči, da moramo vse skupaj postaviti v kontekst. Treba je poštevati strah ljudi in pa to, kako premagati strah. Tukaj lahko marsikaj pozitivnega storimo. In potem še nekaj. Prej sem omenil to, da je treba spremeniti retoriko in pa povedati drugačno shodbo. To moramo storiti skupaj. Ne moremo kar vsak dan prebirati negativnih novic o migrantih, beguncih in prosilcih za azil. Vedno več je teh negativnih zgodb, slabe negativne retorike, potem so ljudje še bolj zaskrbljeni in prestrašeni. Ampak gledajte, za vsem tem se skrivajo tudi priložnosti. Teh pa ne prikažemo, ker ljudje o tem ne govorijo. Ampak gledajte, potencial obstaja. Naprimer, medkulturna zmenjava, to, ta možnost obstaja, skupaj lahko sodelujemo, rastemo. In potem še nekaj, če pogledam večjo sliko, širši kontekst človeštva. Gledajte, ali bomo skupaj um, rasli ali pa sploh ne bomo rasli. Torej, treba pogledati širšo zgodbo in podarim to, kar pravi tudi sveti oče, kar je sveti oče že povedal v parlamentu in v uniji. Glede, mislim, da Evropska unija tukaj mora prevzeti velik del odgovornosti. Tukaj eh, v Evropski uniji um, torej smo najprej sploh um, odpostavili vse vrednote in pa dostojanstvo predvsem treba poskrbeti za to, da bodo te pravice dostopne vsem. In gledajte, to je misija vseh um, in katoliške crkve in Evrope, Evropske unije. Prav zato smo tudi sprejeli to vabilo, da smo prišli sem in sedaj želimo še ukrepiti naše povezave z vami. Hvala pa vsem za vprašanje. Če imate kakšne predloge, um, prosim, um, tukaj bom postil. Um, naše kontakte, zato nam lahko pošljete svoje pripombe in bomo lahko nadaljevali razpravo. Sedaj pa bom končal, ker vem, da nimamo več veliko časa. No, hvala lepa za to iskreno razpravo. Se vam vsi zahvaljujemo, tudi vsi poslanci, in res hvala lepa za odgovore. na protestarnem bi govorili o OZN globalnem eh, paktu, to je eh, bila glavna točka naših razprav. Še vsaj dva sestaka bomo imeli, naprimer sestanek eh, februarja, medpredatarni dialog in potem še nekatere proračunske razprave. Pa še nekaj oče Bađo um, katoliška crkva, pa druge crkve, predvsem zelo pomagajo pri socialni skrbi, pri socialnih službah. Tukaj marsikaj naredijo, torej zelo pomembna ta praktična vloga katoliške crkve v številnih državah članicah. To ni samo politično vprašanje, tudi proračunsko vprašanje, to tudi vprašanje vključevanja v družbo. Torej res, hvala lepa, oče Bađo, da ste prišli, oče Hernandez, enako hvala lepa, da ste prišli in se veselimo sodelovanja tudi v prihodnosti. In prosim, pozdravite Eh, svetega očeta v naše imeno. In hvala lepa, kolega, za odlično razpravo. Upam, da se ponovno vidimo. Um, uh, Tako, sedaj pa brez navzočnosti javnosti, naslednja točka. With apologies to um, Se upravičujem vsem, ki ste čakali na to točko. Naj bi bilo že 15 do 6. Gre za sporozum med Kanado in Evropsko unijo, PNR.